Muy buenas tardes. Dobar dan. Radetko, ki... Hvala, da ste prišli. Prosim, sedite, tako da lahko začnemo s sestankom. Hvala. a ver por favor prosim gracias hvala gospa komisarka gospe in gospodje poslanci gospe in gospodje kolegi najprej bi vam rad izrekel najtoplejšo dobrodošlico v evropskem parlamentu Imamo danes medparlamentarni sestanek in ta sestanek je izjemnega pomena. Zakaj? Iz več razlogov, vendar sem osredotočen na dva. Prvič. Danes smo v tej dvorani Evropskega parlamenta zbrali 45 članov er, er, Evropskih parlamentov iz 26 državnih zborov iz 21 držav članic mislim, da je to številka, ki nas res lahko zadovoli in da je tu za res izjemen dogodek. Poleg tega imamo možnost, da razpravljamo v navzočnosti komisarke Damanakijeve, ki se mi res hvaležen, da je prišla uh, k, k nam. No, ta razprava, ki jo bomo danes imeli, je ključnega pomena v ključnem trenutku za evropsko ribištvo. Kaj ti sedaj razmišljamo o predlovitvi skupne ribiške politike in rezultat bo torej pomenil, eh, kakšno bo prihodnost za ta sektor v prihodnosti. Hvala za vaš trud, da ste prišli sem v Brusel, zato da bi lahko sodelovali v tej razpravi na našem srečanju. Pripričan sem, da bo naš sestanek zelo koristen. Tu gre za zelo pomembno urodje in sicer izmenjava mnen med nacionalnimi parlamenti in norskim parlamentom, tako da lahko res skupaj naredimo najboljšo možno reformo. Brez nadaljnega naj vam povem, kako bo potekalo današnje srečanje. Naša želja je, da se vključi čim več poslancev, poslancev, ki so danes prišli samo v Bruselj ko bom zaključil svojim uvodom, bom dal besedo gospe komisarki in v 15 minutah bo imela predstavitev, to pa bomo imeli uh, razpravo in komisarka mora imeti tudi priložnost, da odgovori na vaše vprašanja, na vsa vprašanja. Temu bomo namenili pol ure na to, torej po, na to komisarko odšla, bomo nadaljevali z razpravo, imeli bomo poročevalce iz različnih delovnih skupin in držali se enakega sistema, imeli bomo predstavitev 10 minut strani vsakega poročevalca, na to pa imeli razpravo, čas za vprašanja, recimo pol ure, 35 minut. Torej, tako bo veljalo za vse tri delovne skupine, ki smo jih eh, predvideli, na to pa bomo eh, imeli zaključke. Kako bo potekala razprava, kako boste postavili vprašanja? Zelo preprosto, res bi rad, da se vsi vključite v razpravo, to ne bo enostavno. Zato vas prosim, da res sodelujete in se držite časa za govor. Kdorkoli dobi besedo, uh, Evropskem parlamentu se držimo, da nišče ne govori več kot minuto, minuto in pol, največ dve minuti. In bomo tudi prekinili komo besedo, če se tega ne bo držal. Mislim, da dveh. Uh, eh, V eh, minutah res lahko vsakdo predstavi svoje skrbi oziroma postavi vprašanja, ki jih ima. Ni to dovolj časa za eh, refleksijo o svojem vprašanju, vendar je dovolj za to, da se postavi vprašanje. Torej res maksimalen čas za govor je dve minuti. Kako zastaviti vprašanja? Komplicirano je, če dvigujete roko, potem ne vemo, kdo je prosil za besedo. Tako imamo, tako imate na uh, mizi štiri papirje, bele, zelene, rumene in oranžne barve. Uh, na ta način povejte, če želite besedo. In sicer bela je zato, da. Če imate vprašanje za komisarko, izpolnite papir in bodo uh, in bo osebje te papirje zbralo, tako da bomo imeli seznam govorcev, ki želi besedo. Potem rumen, rumen list, to je za vprašanje za gospod Rode za temeljno uredbo, oranžna za razpravo o sud za gospoda Stevensona in zelena glede Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Kaj to pomeni? Na en poslanec ne, ne bo seveda zastavil vseh štirih vprašanj za, vsa, za vse štiri poročevalce. Se bomo omejili na to, da bo vsakdo zastavil vprašanje samo z eno temo. Potem, če bomo tekom razprave videli, da imamo čas in možnost za dodatno vprašanje, potem seveda bomo dali to priložnost vsem, da zastavijo ta dodatna vprašanja. Uh, Zato je res eh, pomembno, da čim bolj skoristimo čas, ki imamo na voljo in se torej omejimo na to, da vsak dogovori največ dve minuti. Torej, to velja za nacionalne poslance, za evropske poslance velja enako. Imeli bodo možnost zastavljati vprašanja. Imamo sistem, da dva poslanca, dva nacionalna poslanca oziroma senatorja eh, govorita na to pa en evropski poslanec, tako da imajo pravzaprav gostujoči poslanci več časa za vprašanje, če imam razmerje 2 proti 1. No, če kdo že ve, da bi kdo rad kaj vprašal, tekom razprave naj izpolni eh, list glede na eh, barvo, glede na to, komu želi zastaviti vprašanje in potem to preda osebju. Tako da ne bomo res izgubljali časa. In sedaj bi pa res začeli in Bom kar dal besedo eh, komisarki gospe Damanak. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala, da ste organizirali ta dogodek in da ste mi dali priložnost, da sem danes z vami. Spoštovani poslanci in poslanke Evropskega parlamenta, poslanci in poslanke nacionalnih parlamentov, Vse vas pozdravljam tukaj, še posebej to velja za poslance iz nacionalnih parlamentov. Kot sem že dejala oktobra, ko smo se na zadnje sestali, sem prepričana, da večja vloga nacionalnih parlamentov prispeva k boljši kakovosti te reforme. In mislim, da te reforme ni mogoče izvesti brez sodelovanja in vključitve nacionalnih parlamentov. Zato sem povabila kar nekaj predstavnikov nacionalnih parlamentov v Bruselj, zato sem tudi sama obiskala nekaj nacionalnih parlamentov in kar največ še preostalih parlamentov nameravam obiskati, pridn bodo dokončno sprejeti naši predlogi. Čez dva tedna nameravam obiskati Italijo in upam, da me bodo tudi ostali parlamenti povabili, da eh, jim spregovorim. Prisluhnila sem stališčem, ki ste jih doslej predstavili in z velikim zanimanjem sem prebrala vaša mnenja. Širše rečeno vidim, da obstaja splošno soglasje glede tega, da je reforma potrebna. Vsi smo prepričani, da potrebujemo prehod na bolj trajnosten pristop, da je gospodarsko vzdržnost eh, našega sektorja mogoča samo z zdravim staležem. Eh, mislim, da se glede tega vsi strinjamo in to me zelo veseli. No, verjetno bi kdo želel, da bi bili predlogi še bolj ambiciozni. Prejeli smo nekaj predlogov, ki gredo v smeri bolj ambicioznega pristopa, medtem ko nekateri podpirate tisto, kar smo predlagali, spet drugi pa ste kritični in pravite, da bi bil potreben bolj postopen pristop. Mislim pa, da nam je vsem nekaj skupno, namreč, da želimo, da bi bila reforma čim boljša in da bi preprečili propad te panoge. To je skupni cilj vseh nas. Mislim, da je ta skupna točka in pozornost, ki jo vsi namenjamo tem predlogom, spodbudna in na podlagi tega želimo doseči konsens. Danes bom poskušala obravnavati nekaj bolj kontroverznih točk in upam, da bomo na podlagi tega lahko tudi razpravljali. Kritika je, ki se pojavlja v več mnenjih in sicer je glavni problem eh, zavezujoča narava sprememb naprimer, kar zadeva največji trajnostni donos do leta 2015. Večina vas to podpira, ampak želeli bi dodati, če je to mogoče. Potem prepoved završkov. Pravite načeloma da, vendar potrebujemo več časa in prožnosti. Prenosljive koncesije. Zopet pravite da, ampak eh, nekateri tudi nasprotujete tej spremembi ali pa pravite da, ampak naj ne bo eh, obvezna in tako dalje. Tisto, kar želim danes podariti, je, da potrebujemo bolj zavezujoč pristop pri naši reformi. Zakaj? Zato, ker mislim in pri tem se obračam na vas, parlamentarce, da se ne moremo izogniti politični odgovornosti in da ne moremo vsega kar naprej odlagati v prihodnost na naslednje generacije, na naše otroke. Številni med vami se obračate name s predlogi, da bi v reformo vključili čarobne besede, kadar je to mogoče. Ampak kaj to pomeni? Kaj pomeni, če naprimer uvedemo spremembo, kadar je to mogoče? To pomeni, da bomo to spremembo sicer uvedli, istočasno pa lahko to pomeni, da do nje morda nikoli ne bo prišlo. Ta, kadar je to mogoče, lahko pomeni tudi nikoli. Torej, to res ni realna možnost. Brez rokov, brez specifičnih ciljev za izvajanje bomo stvari vedno znova odlagali in reforma ne bo uspešna to počnemo že mnogo let in zdaj res potrebujemo zavezujoče cilje. Tu sem, da bi se z vami pogovorila o tem, kakšni bodo ti zavezujoči cilji. To je nekaj, o čemer se lahko pogovarjamo in lahko najdemo skupne točke, vendar pa v vsakem primeru potrebujemo zavezujoče cilje. To je nekaj, kar želim povedati zelo jasno že v samem uvodu. Vem, da so roki, ki smo jih zastavili, precej strogi, da utegne povzročiti težave in da marsikdo misli, da je časa premalo. Vendar pa je to edini način, kako lahko zagotovimo boljšo prihodnost za naše ribiče. Zagotavljanje vzdržnega izkoriščanja virov je bistveno in potrebujemo realistično časovnico eh, s konkretnimi mejniki. Zakaj? Naj vam podam zelo enostaven argument. Če bomo odlagali, po petih ali desetih letih bo izvajanje te, teh sprememb še težje. Stvari ne bodo bolj enostavne, ampak še težje, ker se bodo težave nabirale in eh, se bomo soočali z vedno večjimi ovirami. Zato je edino prav, da ukrepamo takoj. Naprimer, kar zadeva največji trajnostni donos. Če želimo doseči vzdržnost za vse staleže, moramo tukaj določiti konkreten rok. Nekateri pravite, da to ne bi smelo biti leta 2015. Sama pa mislim, da to mora biti leta 2015 iz treh razlogov. Prvič, ker eh, lahko eh, preidemo na največji trajnostni donos in smo to že naredili pri nekaterih vrstah ribolova. Eh, Od 38 vrst, ki smo jih ocenili, je zaenkrat samo pet vrst na vzdržni ravni in tu potrebujemo spremembe in zato ukrepamo in ukrepamo pod pritiskom. Ko sem prevzela svoj položaj, je bil svet povsem negativno nastrojen, vendar pa smo postopoma uh, uspeli doseči spremembe in zdaj lahko naredimo še večji korak naprej. Uh, Eh, nekatere vrste, ki so bile predmet prelova, so se zaradi teh ukrepov vrnile na vzdržne ravni. To velja tudi naprimer za uh, sardona v Biskajskem zalivu in eh, nekatere druge vrste. Torej, staleži se obnavljajo in smo na boljši poti. Torej, to je mogoče. Uh, Potem drugi razlog, ko uh, omilimo pritiske, je hitro mogoče doseči napredek, ker ribe rastejo hitreje in postajajo večje. Ravno tako na ta način zmanjšujemo stroške in povečujemo donos ribolova. Eh, pred nedavnom nas je neodvisna fundacija ponovno opomnila na to, kakšen je, kakšen je potencial dobrega upravljanja z ribolovom. Pravijo, da vsako leto v 27-terici bi ribištvo lahko prineslo dodatnega 1,8 milijard evrov, kar je trikrat več od subvencij, ki jih namenjamo in na ta način bi lahko ustvarili približno eh, 83 tisoč delovnih mest, to predstavlja tretjino trenutno zaposlenih. Istočasno pa bi lahko stale že vrnili na raven največjega trajnostnega donosa. V trenutnih gospodarskih razmerah si ne moremo privoščiti, da bi spustili iz rok to priložnost. Ne moremo reči, da bo, se bomo tega lotili kasneje. In pa tretji razlog. Obnova staležev do leta 2015 je pravno zavezujoč cilj. Uh, konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu in Johannesburške konference o izvajanju. Ali želimo res povedati, Eh, mednarodni skupnosti, da smo enostavno se vdali, medtem ko se na mednarodni ravni borimo, da bi imeli vodilno vlogo na tem področju. Če želimo biti vodilni, moramo cilje tudi sami uresničevati. Potem še nekaj. Prepoved završkov. To bomo uvajali postopoma, to vam lahko zagotovim. Ne bomo tega dosegli eh, čez noč. Vem, da je to težko, vem, da potrebujemo eh, tehnično pomoč, nove rešitve. Torej, strinjam se, potrebujemo postopen pristop. Eh, in postopno moramo torej uvesti prepoved završkov. Javno mnenje je, ja, je jasno proti završkom. Vsaj 70 pobud je po Evropi, ki se borijo proti završkom. Torej, eh, ali eh, morajo to doseči ribiči, ki bodo bolj selektivno lovili, ali pa malo prodajalci, ki iz eh, nabave izključujejo eh, vrste, ki so ogrožene ali vrste, kjer ni selektivnih metod ribolova. Eh, torej, res nimamo izbire, včasih krivimo trge, ampak mislim, da v tem primeru so trgi tisti, ki opravljajo naše delo. Prodajalci na drobno izključujejo iz nabav vrste, ki so ogrožene. Eh, preko novega Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo bomo tudi nudili finančno podporo sektorju za to vrstne dejavnosti in za izvajanje prepovedi završko. Spodbujali bomo selektivnost. Da bi torej uvedli prepoved završkov, potrebujemo bolj selektivno opremo in namenjali bomo precej sredstev in do 85 odstotno eh, financirali, morda celo v večjem deležu, financirali nabavo to vrstne uh, selektivne opreme. E, torej, ob koncu vsega pa potrebujemo zavezujoč cilj, ne moramo vsega prepustiti sektorju. Nekateri se obračate name in pravite, zakaj obvezna prepoved, prepustimo to našemu prostovoljnemu sistemu. Ja, ampak ne bom posem iskrena. v, beseda prepoved završkov se že sedem let pojavlja v naših predlogih, ampak nič se ni zgodilo. Če bomo torej še naprej nadaljevali po isti poti, bo minilo pet let in ponovno se bomo sestali ali pa se boste sestali z mojim naslednikom in z njo oziroma z njim se boste zopet pogovarjali o tem, kako doseči to prepoved. Torej, to ni možnost, potrebujemo konkreten rok in tukaj ne želimo nobenih izgovorov potrebujemo realističen rok, s tem se strinjam in z vami se bom pogovarjala o tem, kaj je realistično. Potrebujemo več tehničnih rešitev za mešani ribolov, tukaj potrebujemo rešitve, ker vsi problemi še niso rešeni, tega se bomo lotili, ampak ob koncu vsega potrebujemo tudi zavezajoče cilje. Kaj pa prenosljive ribolovne koncesije? E, vem, da je to zelo kontroverzno vprašanje in da nekateri pravite, da se zauzemam za to idejo, ker sem liberalka. No, ne vem, ali sem liberalka ali ne. Prej bi rekla, da ne, kajti v naši uredbi prvič eksplicitno priznavamo eh, javno last nad ribiškimi staleži. Javno, javna last in uh, prenosljive ribolovne koncesije za omejen čas. Uh, Torej, mislim, da s tem odgovarjam na vse očitke glede liberalizacije. Ampak ali potrebujemo koncesije ali ne, o čem se moramo pogovarjati? E, kar zadeva e, čezmerno zmogljivosti, potrebujemo ideje in zanima me, če imate vi kakšne ideje, kako bi to lahko rešili. Ravno tako vas želim obvestiti, da obstajajo številne varovalke, ki jih lahko uporabijo države članice Eh, in s tem se bomo izognili temu, eh, česar se vsi bojite, namreč koncentraciji vseh pravic. Države članice lahko tukaj uporabljajo dodatne varovalke, ampak naj vam povem naslednje. Če bomo izključili oziroma predvideli izjemo za uh, mali ribolov, bo 80 odstotkov evropskih flot izključenih, torej moramo najti neko drugo rešitev. Uh, In tukaj prosim za vašo pomoč. Vaša pomoč je nujno potrebna za to, da boste tudi doma eh, vašim voljecem in vašim pristojnim organom predstavili, kako nujna je ta problematika. Eh, upamo, da eh, boste lažje razumeli, eh, kakšna je logika za našimi cilji, za našimi roki. In pa še kar zadeva regionalizacijo, tudi tukaj smo odprti za predloge za izboljšave in pripravljeni smo iti tudi še dlje. Torej, res pozivam vse institucije, Evropski parlament, nacionalne parlamente, svet, vse vas pozivam, da nam svetujete pri tem, kako prilagoditi predloge, kako zastaviti više cilje, ne da bi delovali v nasprotju z duhom in črko Lizbonske pogodbe. Edini prispevek, ki sem ga dobila v zvezi z regionalizacijo, je britanski prispevek. Tega zdaj eh, analiziramo, o tem razmišljamo, ampak eh, upam, da bodo tudi druge države pripravile svoje prispevke glede izboljšav eh, pri poglavju o regionalizaciji. Za zaključek, gospe in gospodje, če naj nam nekaj povedo pretekle izkušnje, Eh, potem lahko rečem, da eh, se lahko samo z zavezujočimi roki izognemo nenehnemu odlaganju uresničevanja ciljev. Samo z roki bomo eh, dejansko dosegli cilje in vedeli, kje smo. Nihče ne more zanikati, da bo pot težka, vendar pa rešitev ni tem, da si vzamemo več časa, ker bodo stvari, stvari s tem samo še teže. Želimo pomagati ribičem eh, pri spremembah in eh, tukaj bo pomembno vlogo odigral novi sklad. S pomočjo novega sklada se bodo ribiči prilagodili novim zahtevam, spodbujali bomo eh, lokalno ribištvo in skupnosti tudi pri diverzifikaciji njihovih dejavnosti. In če je nekaj, kar želim, da si zapomnite danes, je to, da moramo najprej razmisliti o tem, eh, kaj je morje sposobno proizvesti in potem loviti v skladu s tem in ne obratno, kajti to je tisto, kar smo počeli v preteklih letih. Prej, ko bomo začeli stvari početi na tak način, bolje bo, kajti to je edina pot eh, do socialne in gospodarske blaginje naših ribičev in naših obalnih skupnosti. Na ta način bomo dosegli tako okoljske kot gospodarske koristi. 135 milijonov evrov je dodatni denar na voljo ribičem na račun povečanja kvot eh, in to bo na voljo v leto 2011 do 2012. Eh, to je zato, ker zdaj bolje upravljamo z določenimi eh, staleži in ta denar smo zdaj dali ribičem. Če nam boste pomagali, bomo omogočili eh, še več in zelo pomembno je, da tudi vaši volilci in eh, vaši ribiči to razumejo. Najlepša hvala in veselim se že vaših vprašanj. Ja. Hvala lepa, gospa komisarka, za vašo predstavitev. Kar takoj začnimo z razpravo s poslanci, ki so želeli besedo. Ann McIntosh iz predstavniške zbornice. Največ dve minute, izvolite. I'd, uh, like to thank... Najlepša hvala. Zahvaljujem se tako vam, predsednik, kot komis vam, komisarka, za to priložnost in uh, Eh, omejila bom svoje pripombe na pravno podlago. Zelo me veseli, da je komisarka pozdravila naš prispevek in da se veseli nadaljnih prispevkov. Pripričani smo, da ne bi bilo prav, če bi ponovno odpirali razpravo o Lizbonski pogodbi in zavedamo se, da je komisija tista, ki ima izključno pristojnost. Želeli pa bi, da bi bilo to omejeno na oblikovanje strateškega pregleda nad evropsko ribiško politiko. Po našem mnenju je prava pot naprej ta, da eh, povabite eh, Evropski parlament v soodločanju s svetom, da se dogovorita o spremembah uredb, ki so trenutno pred nami po našem mnenju je to legitimna pot naprej. E, to bi bila neke vrste novost in na ta način bi se tudi izognili problemu, ki ga je omenila gospoda Manaki, ko je spregovorila e, pred našo lordsko zbornico, da torej moramo delati na podlagi pravne podlage Lizbonske pogodbe upam, da glede na to, da smo razdelili kopije vsem, eh, ki ste danes tukaj, da bo eh, ocena naših predlogov pozitivna. Zavedamo se držav s pravno podlago in strinjamo se s sklepom komisije, da moramo delovati na trdni znanstveni podlagi, kar zadeva zvrške, kar zadeva največji trajnostni donos in prenosljive koncesije. Vendar pa največji prispevek, ki ga lahko podamo, je, da spremenimo uredbe in pozitivno delujemo na eh, podlagi Lizbonske pogodbe. Hvala lepa. Gospa Jančeva iz Bolgarskega parlamenta, izvolite. Благодаря. Уважаема госпожо комисар. Najlepša hvala. Gospa komisarka, Bolgarija podpira predloge za prenovo skupne ribiške politike in eh, dejansko smo tudi mi prepričani, da je potrebno upoštevati vlogo regionalnih organizacij, da potrebujemo Eh, izmenjavo najboljših praks in znanstvene raziskave. Zelo pomembno pa je tudi organizirati uspešno sodelovanje med vsemi državami okrog Črnega morja. Ravno tako je pomembno upoštevati dejstvo, da je Črno morje morje, ob katerem ležijo tudi tretje države in da je zelo pomembno, da izdelujemo eh, banke podatkov o tem morju. Izredno pomembno je, da na ta način zbiramo znanstvene podatke in zato naj povem, da ne podpiramo samodejnega znižanja največjega dovoljenega ulova za 25 odstotkov. Ravno tako nismo prepričani, da je dobro, da brezpogojno znižujemo eh, ravni eh, največjega trajnostnega donosa do 2015. Podpiramo prepoved završkov, ker smo prepričani, da bomo na ta način uvedli eh, eh, več discipline in več odgovornosti eh, v ta sektor. Pri izvajanju reforme pa je zelo pomembno tudi zmanjšamo birokracijo. Hvala. Hvala lepa. Gospa Miranda iz Evropskega parlamenta, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod komisarko, bi vprašala nekaj, kar smo že večkrat zastavili, ko obiskala Galicijo in sicer eh, glede ribištva. Predlog eh, reforme SRP želi to, da se eh, spodbuja trajnostni ribolov, in da se pravično razdeli dostop do ribiškega staleža, upoštevaje socialne in ekonomske faktorje. No, gre pa tudi vprašanje, je pa treba tudi upoštevati vprašanje eh, ribogojstva ob obalah, recimo v deželah, kot je Bretanija, Galicija in tako naprej. Treba je posebej eh, zakonito priznati status teh eh, ribogojnic. To vam bomo oblikovali, to vam bomo predstavili uradno v mnenju, ki ga predstavljamo. Torej, sem pričevalka za to mnenje, za regionalni razvoj. Torej, eh, ribogojstvo ni priznano in komisarka pravi, da to bo priznano v drugih politikah, vendar nas to vseeno skrbi. Tako so nam tudi sporočili iz Galicije, torej predstavniki sektorja iz Galicije. Pred letom in pol so v mesto Korunja poslali, so podpisali izjavo, izjavo iz Korune, Korunje, kjer so priznali, da je ribogojstvo treba vključiti v reformo uh, skupne ribiške politike. V tej izjavi je bilo zapisano, da bi v prihodnem Evropskem skladu za ribištvo morali imeti ukrepe za podporo, temeljne ukrepe in nek temeljni prag za to, da lahko ribogojstvo postane nekaj zaščitenega. Bo komisarka dejansko predlagala to, da v skladu se um, prizna nek prak za ribogojstvo. Hvala, gospa Alonso iz um, Državnega zbora Španije. Hvala. Najprej nekaj glede eh, skupne ribiške politike. Seveda, v, v teh dveh minutah se bom lahko osredotočila na negativne vidike, seveda pa tudi veliko pozitivnih vidikov. Španski poslanci pogrešamo socialno dimenzijo ribištva. Tega niste dovolj upoštevali. Premalo se upošteva in dejansko se ne uh, obravnava učinkov na družbo. Eh, ribiški veri so se izboljšali zaradi nedavnih ukrepov. In eden od kriterijev, ki ste ga peljali, je to, da moramo biti tudi bolj fleksibilni, zato da ne pride do negativnih vplivov na družbo in zaposlovanje v odločenih delih naše države. Tako da bi vas prosil, da ko govorite o največjih trajnostnih donosih, da eh, bi morda lahko rok za upeljavo tega koncepta malce podaljšali. Potem še nekaj glede završkov. Mislim, da bi morali imeti bolj postopen postopek, postopno uh, uvajanje takšnega uh, uh, pristopa, zato da ne bomo imeli preveč negativnih učinkov. In še nekaj glede uh, pren prenosnih uh, kvot. Mislim, da je to dobro za ribolov na odprtem morju, vendar pa vsaj v Španiji gre tu za sistem ki bi pomenil lahko tudi določeno nevarnost določene uh, eh, skrbi za eh, ribiški sektor, ki eh, torej se ukvarja recimo z ribogojstvom in tako naprej. In da je to treba upoštevati. Hvala, gospod Alonso. Gospod Nilund iz Finske, izvolite. Chairman, gospod predsednik, dragi kolegi, draga komisarka. Na finskem podpiram, podpiramo glavne točke predlogov in zelo me veseli, da je komisarka spregovorila tudi o vprašanju regionalizacije. Mi regionalizacijo podpiramo, potrebno pa je zagotoviti, da bo regionalizacija v praksi tudi dejansko delovala. To je bistveno. Uredba mora zato nuditi dovolj manevrskega prostora državam članicam, da se same odločajo o tehničnih in drugih ukrepih za upravljanje ribolova, pri čemer je potrebno upoštevati mnenja eh, deležnikov na regionalni ravni, naprimer na ravni Baltskega morja. Ko sem včeraj odšel z doma na zahodu eh, Finske, smo eh, imeli na eh, kopnem pol metra eh, snega, morje pa je tudi bilo globin, do globine pol metra zmrznjeno. To so zelo težujoči pogoji in jih je potrebno upoštevati. Eh, o prenosljivih ribolovnih koncesijah bi morale eh, same države odločati, ali bodo ta sistem uvedle ali ne, sploh kadar gre za mali ribolov. Ponekod tak sistem zelo dobro deluje, obstaja pa tudi nekatere oblike ribolova, za katere tak model ni eh, primeren. Kar zadeva izvrške, završke in obveznosti stovarjanja, kako bo to delovalo na Baltiku, nam ni povsem jasno. To bo zelo težko izvajati v mešanem in malem ribolovu in ta problem je potrebno rešiti. In pa konec koncev še to vsem nepotrebnim upravnim bremenom pri malem ribolovu se je potrebno izogniti, sicer na finskih obalah ne bomo več imeli ribičev. Hvala. Torobejo. Hvala, gospa Garcia Jero iz Evropskega parlamenta. Gracias, Hvala, gospod predsednik. Najprej bi vam čestitele za to pobudo in izrekam dobrodošlico vsem eh, poslancem, ki ste prišli sem, ta vrsta srečanj dejansko uh, koristi vsem. Imamo vprašanje za komisarko. Kot veste, ka, veste, kakšno je stališče španske delegacije v Evropskem parlamentu. Imamo pozitiven, uh, pa pozitiven odnos do reforme, imamo pa tudi odločene ugovore, seveda, in sicer. Tudi na tem delamo, ko obravnavamo končno poročilo, določene stvari nas res skrbijo. Jasno je, da je cilj reforme ni le ni le okoljska, temveč se upoštevajo družbeni, ekonomski in okoljski vidiki. Vsi, tri, vsi te tri vidiki so zelo pomembni za dejanski razvoj skupne ribiške politike. Če dejansko želimo uh, imeti takšen razvoj. In to je treba izvajati v sodelovanju z ribiškim sektorjem, moramo se pogovarjati z ribiškim sektorjem. Sicer bo prišlo do neke reforme, ki bo zgolj mrtva črka na papirju. Dejansko bi to morali tako izvajati, da ne bo prišlo do še enega neuspeha. In uh, strinjamo se s tem, da dejansko uh, je veliko nedovoljnega, nezakonitega, nepravilnega ribolova, eh, flote so eh, prevelike, vse to je treba obravnavati. No, vendar vseeno moramo imeti. Uh, Eh, roke, ki so dovolj dolgi, da se bodo zadeve dejansko lahko izvajale postopno. Ehm, seveda situacija je povsem drugačna v sredozemlju kot v Atlantiku. Vse to je treba upoštevati, ko se razvijajo različni ukrepi. Poleg tega moramo upoštevati, da govorimo tudi o kakovosti, govorimo tudi o potrošnikih. Potrošnik, evropski potrošnik uh, uživa 65 odstotkov Eh, uvoženih rib. Torej, ni nujno, da potrošnik vedno dobi enako kakovost, če kupi ribe, ki niso evropskega porekla. Tudi to moramo upoštevati. Govorili ste o visokih številkah, vendar mislim, da številke, ki ste jih predstavili, niso dovolj visoke za reformo. In zanima me, ali imamo kakšno, kakšen drug mehanizem. Sedaj smo v krizi, ne le v krizi tega sektorja. In zanima me, če bi lahko eh, nekaj storili tega, da bi ta sklad lahko obravnava tudi vprašanje, kako spodbujati ribogojstvo, tako da bi dejansko lahko ljudje živeli od ribištva, pa da bi tudi ohranili ribiške vere. Je eh, nemogoče dati vsem besedo. Uh, eh, gospod gospa poslanka iz eh, francoskega parlamenta. Prosim, res držite se časa. Eh. Hvala, gospod predsednik. Gospa komisarka v eh, imenu Britanije naj vam predstavim, naj vam povem, da se ne strinjamo z vašim predlogom reforme. V veliki večini se ne strinjamo. In v Franciji se je, so, so se flote zmanjšale, pristanišča so se zmanjšala, spraznila in sedaj želite še zmanjšati število ribičev, zato da bi dosegli ta mitični največji trajnostni donos. Gospa, ni težava v tem, da imamo prelov, gre za to, da moramo ohraniti obstoječe kapacitete tako osebja kot um, sredstev dejansko drugače ribištvo ne bo preživelo. E, Število ribičev se je dejansko zmanjšalo in mi si želimo, da bi bilo več. Vi sploh ne razmišljate o, o, o socialnih vidikih te reforme, ne razmišljate o trgu in tako naprej. Sedaj ne gre več za pretirano naložbe, kot je bilo to v 90-ih letih in kasneje. Sedaj je te, težava v tem, da nimamo dovolj dobrih sredstev, dovolj dobrih ladij, te je treba. Uh, prenavljati in mislim, da zgolj največji trajnostni donos ni nekaj, kar bo najbolj koristilo ribičev. Ribiči si želijo več fleksibilnosti, želijo si čim več uh, različnih ukrepov, ki jim bo pomagalo pri njihovem delu. Moramo več govoriti o ribičih, ne le o ribah moramo govoriti o ribičih, moramo govoriti o deljenju skupnih verov, kako jih bomo upravljali, zato da bomo eh, rešili tako eh, ribe, ribiče in ekosisteme. Torej, to si želijo ribiči. Hvala lepa. Gospod Ruso iz italijanskega državnega zbora. Grazie. <clears throat> Grazie, cara komisarjo. Najlepša hvala. Hvala, gospa komisarka. Najprej Naj se zahvalim za možnost te razprave, ki nam bo res omogočila, da se bolje odločamo. Hvala pa tudi za vašo odkritost in eh, za to, da ste spregovorili o tem, kar veste, da podpiramo vsi, pa tudi o tistem, kar eh, veste, da je občutljivo in kjer nam poskušate prisluhniti. Vemo, da morajo biti stvari združljive ampak včasih je potrebno pomisliti tudi na tisočletno zgodovino staležev in ribolova. E, številne koristne vrste e, obstajajo in njihova koristnost mora biti enakovredna. Na ta način lahko najbolje zagotovimo zaščito staležev. Pomembna pa je tudi socialna vzdržnost, kaj kajti napaka bi bila, če bi enim oblikam vzdržnosti dajali prednost pred drugimi. Stane že bi bilo potrebno opravljati na regionalni ravni, sveda znotraj evropskega okvira in regionalne posebnosti je potrebno upoštevati v kar največji meri. To še posebej velja za sredozemski. Eh, ribolov. Eh, tu obstajajo številne specifike, naprimer eh, lov na tuna, lov na več vrst rib hkrati in potrebne so raziskave za to, da bi dosegli največji trajnostni donos kot neko standardno mero noben sistem, ki te zelo različne oblike ribolova obravnava kot enakovredne ali enake, ne more delovati. Prepoved završkov je zanimiva inovacija, vendar pa je verjetno to relevantno samo za uh, industrijski ribolov. Uh, nikakor pa to ni najboljša ideja za mali ribolov. Zagotoviti moramo tudi, da eh, ne bodo eh, prenosljive ribolovne koncesije eh, postale past za to, da bo, bodo mali ribiči izginjali in jih bodo nadomeščale banke. Potrebujemo orodja za to, da bo Eh, trg postal bolj robusten, ampak to mora biti enako za vse. Eh, prepoved završkov torej in prenosljive pravice za vse eh, je vaš predlog, ampak zanima nas, kako boste vi upoštevali so raznolikost, ki obstaja. Gospod Hudson, ja, sam prihajam iz Škotske in eh, Strenjam se s kolegi iz Finske in Britanije, ki sta opozorila na geografske in druge posebnosti, ki predstavljajo realnost v našem ribolovu. In eh, ravno zaradi tega je potrebna kar največja decentralizacija. In to je tisto, kar bi morali upoštevati tudi pri reformi skupne ribiške politike konec koncev imamo zdaj že 30 let izkušen s centralizirano ribiško politiko, eh, v kateri smo obravnavali vsa morja enotno in ta doslej ni bila uspešna. Morda bo kdo presenečen, če rečem, da se načeloma strinjam s. Eh, eh, nekaterimi deli pristopa eh, Združenega kraljestva, ki vsaj poskuša nekako eh, najti neko pravno pot za maksimalno decentralizacijo, čeprav moram reči, da naši strokovnjaki imajo določene dvome o pristopu, ki ga tukaj predlaga Združeno kraljestvo. Ampak eh, komisarka smo v zelo uh, neprijetnem položaju, želimo uh, vedeti, kje smo in želimo predlagati, kako stvari početi uh, drugače kot v preteklosti, ampak imamo neko bedasto pogodbo, ki nam ne dovoljuje, da bi naredili tisto, kar mislimo, da moramo narediti. In torej mislim, da je res nujno, da poleg tega, da. Uh, omogočimo boljšo interpretacijo obstoječe pogodbe, eh, tudi to, da zagotovimo politično voljo za spremembe, eh, za ribiško politiko, ki bo delovala, kajti od eh, uspešnega ohranjanja ribolova bodo največjo koristi imeli ravno ribolovni narodi in zato je največja decentralizacija tisto, za kar se moramo prizadevati. Hvala, gospod Papa Đorđe iz Grškega parlamenta. Gospod predsednik, eh, zahvaljujem se komisarki za vse delo, ki ga je doslej opravila. Moram pa reči tudi, da smo pri tej reformi pričakovali bolj socialno perspektivo, kajti gre za ogromen sektor in komisarka je že spregovorila tudi o zadržkih, ki obstajajo glede posameznih vprašanj, ki jih je navedla. Tudi mi imamo tukaj nekaj pomislekov, namreč v kolikšni meri lahko te predlogi učinkovito delujejo, kar zadeva eh, največji trajnostni donos, potem kar zadeva završke. Komisarka, zelo dobro veste, da imamo v naši državi približno 17 tisoč manjših. Eh, čovnov in eh, ladi, imamo na tisoče otokov in težko je vse nadzirati, če nekdo eh, nekje iztovori 5 eh, kg rib in ga moramo zaradi tega eh, nadzorovati. To je posem nesorazmerno. Mislim, da tudi tukaj potrebujemo politiko regionalizacije. E, ta politika je prava, vendar se moramo podrobneje lotiti okvirov za izvajanje, zato da bo vse to dejansko lahko učinkovito in da bo politika prinesla več konkretnih rezultatov. Načeloma se torej strinjamo, imamo pa še nekaj zadržkov, pomislekov, e, ki smo jih izrazili tudi v svojih prispevkih. E, v svoj predlog smo zapisali tisto, kar misli eh, večina eh, zainteresiranih strani pri nas. Eh, to smo vam posredovali in upam, da boste o tem razmislili. Eh, torej, res upam, da boste v večji meri razmišljati tudi o obalnem ribolovu, da ga eh, v večji meri upoštevali in da je potrebno upoštevati tudi posebnosti zaprtih morij, kot je eh, Eh, sredozemljem. Gospod Ferreira, najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, veliko kritik smo že slišali na račun eh, zelo globalnega pristopa predlagane reforme. Gospa komisarka, zelo dobro veste, kakšne so naše kritike. Tu se pojavljata dve veliki napaki. Prva je ta, da mislimo, da je bistvo naše politike zgolj ohranjanje staležev. Ni samo to, e, to je en del, vendar pa politika mora biti bistveno več in to, kar imamo pred seboj, e, ignorira oziroma posem zanemarja socialno razsežnost. Poleg tega pa tukaj poskušate usiliti tudi eh, individualne prenosljive koncesije eh, kot nekaj obveznega. Rekli ste, da vas imajo za liberalko zaradi tega predloga, ampak eh, pravite, da niste liberalka. No, če to niste, potem se zelo dobro pretvarjate, kaj ti ta predlog je. Zelo dober primer posem liberalne vizije in mislim, da bi moralo v svetu in parlamentu priti do radikalnih sprememb vašega predloga. Komisarka, pravite, da bi 80 odstotkov plovil bilo izključenih iz prenosljivih ribolovnih koncesij, eh, ampak ali veste, eh, kolikšen odstotek istovorjenih rib bi bilo vključenih v ta sistem? In pa še nekaj, ali je komisija pripravljena preučiti svojo usko opredelitev malega ribolova, ki je povsem oddaljena od realnosti in e, zanima me, ali ste poleg velikosti plovil pripravljeni upoštevati tudi na kakšni razdalji od obale se ribari, kako dolgo plovilo ostane na morju, kako selektivno opremo uporablja. E, kje se bodo te ribe uh, porabile, sveže ali ne. Uh, kakšna je značilnost proizvodnih enot in pa še eno vprašanje, gospa komisarka. E, to je tudi moje zadnje vprašanje. E, komisija predlaga kazni za države članice, ki ne posredujejo podatkov, ki bi jih morale posredovati. E, ali je komisija pripravljena vključiti tudi eh, komisijo in eh, zagotoviti, da bo tudi komisija nosila del stroškov pri, za zbiranje podatkov. Eh, ne more komisija imeti izključne pristojnosti in potem eh, vse stroške prenesti na države članice. Dobre, to, porque... Prostite, res moramo uh, hitro zaključiti, da bi imela komisarka tudi čas za odgovore, tako da imamo še enega govorca. Potem imamo še sedem vprašanj in če se strinjate, bomo to, ta vprašanja prenesli naslednjim govornikom.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 glede katerih imam odločne pomisleke. Govorim v imenu polskih organizacij ribičev, ki so zelo zaskrbljeni glede določenih vidikov, glede prepovedi za vrško recimo. Menimo, da je to nekaj, kar se je treba upeljati, vendar vprašanje je, kako določiti način, kako to upeljati tako da bomo tudi podpirali tradicionalno ribištvo. Mali ribič ne more kar zginiti. Oni so tkivo tega sektorja in morajo stati in moramo jih podpirati, ko gre za. Za prenosne, rib, prenosljive ribolovne koncesije mislim, da tu tudi lahko obstaja določen, eh, določen težav, določena težava. Ko gre za naše pristojnosti zunaj EU, naj povem, da imamo vedno nove uredbe in določbe, vendar ne razmišljamo pa o konkurenčnosti. Zato bomo dejansko zgubili na mednarodni ravni, morali bi poslušati naše ribiče. Gospa komisarka je obiskala Polsko in se pogovarjala z našimi ribiči in upam, da bo upoštevala naše pripombe. Potem vprašanje označevanja. Potrošnike zanima to, da bi imeli dobro označevanje. Hvala. Menim, da je, sedaj moramo dati čas komisarki, da se lahko odzove na vprašanja, ki jih je slišala. Gospa komisarka, izvolite. Hvala, hvala, da predsedujete zelo učinkovito temu sestanku. Bom skušala biti kratka, kajti nimamo veliko časa, poleg tega bi, bi morali imeti čas tudi še poročevalci za mano. Torej nekaj pojasnil. Vendar najprej bi rada se zahvalila vse prispevke, kajti dejansko šlo za vsebinske prispevke in mislim, da. Nacionalni parlamenti so dejansko se lotili tega predloga, prebrali so predlog in sedaj res lahko imamo zrelo razpravo in se pogajamo na najboljši možni način. Naj najprej pojasnim, da moramo delovati v okviru Lizbonske pogodbe. Torej, ne morem se sedaj pogovarjati o tem, ali je pogodba neumna ali ne in ali jo moramo spreminjati. Sveda parlament Evropski parlament, nacionalni eh, parlament ima pravico do svojega stališča in lahko seveda oblikujete svoje stališče, vendar bi vas res prosila, da se osredotočimo na reformo. Reforma se, se drži okvira Lizbonske pogodbe in pozdravljam vse vaše predloge, tudi negativne predloge, vendar vseeno moramo se vedno držati. Lizbonske pogodbe in sama sem varuhinja pogodbe in se ne morem pogajati o pogodbi. Eh, vloga komisije je, da varuje pogodbo. Torej, želimo si odločeno fleksibilnost, zato da bi državam članicam omogočili, da se spopade z različnimi situacijami, s katerimi se morajo soočati. Strinjam se z vsemi vami, da, eh, da so situacije zelo različne od Finske do Bolgarije, od Polske do Združenega kraljestva, do Italije, do sredozemlja. To vse razumem. Torej, naš predlog je tak, da želi to upoštevati, želimo regionalizacijo in decentralizacijo, želimo izkoristiti rezervo, ki nam jo omogoča pogodbo, tako da dejansko omogočimo državam članicam, da sprejmejo določen del odločitev. Imeli smo razpravo o tehničnih ukrepih. Če sprejmemo ta predlog, potem bodo vsi tehnični ukrepi lahko upeljani na regionalni ravni. In to je velika sprememba. Številni med vami si želite še več, številni si želite bolj ambiciozen predlog. Vendar ne eh, podcenevati tega, kar že imamo v tem trenutnem predlogu. Vse uredbe, ki se ukvarjajo s tehničnimi ukrepi v Baltski regiji, se bodo izvajali v državah članicah, če bodo tako želele. In to je vendar težave v tem, kaj če se ne strinjajo. Vendar menim, da recimo, če govorimo o Balskem morju, tu imamo zelo, zelo dobro kulturo sodelovanja in mislim, da dejansko lahko gremo še naprej po tej poti. To je zelo pomembno za države članice, kot recimo Nemčija, Polska, Finska. Države članice se lahko pogovarjajo med sabo in se tudi same odločajo in to je zelo pomembno. Ali gremo lahko dlje od tega? Da. To bi pozdravila. In želela bi si, da bi šli dlje, če to omogoča pogodba. Glede tega si moramo biti na jasnem. Dobila sem že britanski prispevek, kot je omenila eh, predstavnica Lodske zbornice in mi bomo ta prispevek ocenili. In če obstaja možnost, potem bi lahko uh, uh, sprejela takšne predloge in seveda me, žel, me zanimajo vsi vaši predlogi in vse je treba preučiti, če je kompatibilno s pogodbo. Torej, več pristojnosti bomo dali našim regionalnim svetovalnim odborom in upam, da bo parlament podprl to idejo in da bomo imeli, torej, imeli bomo tudi regionalno svetovalno telo za Črnomore, če je to mogoče. Torej, toliko o regionalizaciji. Sedaj pa gremo naprej na kontroverzno, re, eh, kontroverzno temo prevelikih kapacitet. Ali to dejansko obstaja? To vprašanje je spostavila francoska predstavnica. Če se vljamo Britanijo in obaljno ribištvo, vidimo, da tam ni prevelikih kapacitet. Vendar, sicer ne poznam situacije, bila sem tam, vendar lahko bi rekla, da tam ni prevelikih kapacitet. Vendar, ko se pogovarjamo o francoski floti, ne govorim le o obaljnem ribolovu. Imamo veliko število ogromnih eh, francoskih ladij. Tu govorimo o industriji, ne govorimo o revnih ribičih, govorimo o velikih ladjah, ki jih plačujejo davkoplačevalci. Gre za ladje, ki stanejo milijone dolarjev, torej ne gre le za oboge eh, ribiče z njihovimi majhnimi čovnički lahko recimo izuzamemo majhne čovne iz sistema koncesij, vendar na ta način bomo izločili 80 odstotkov plovil, 60 odstotkov uh, natovora na ozemlje pa bo vključeno v sistem, kajti 60 odstotkov uh, prevzame 20 odstotkov ladje. Takšna je realnost, liberalno ali ne takšna je realnost. In ne razumem, zakaj socialisti ali komunisti ali liberalci ali kdorkoli ne razume tega, da 20 odstotkov naših ladij obvladuje 60 odstotkov uh, količin, ki pride na kopno. Torej, to moramo imeti pred očmi in skušala bom najti posebno obravnavo za majhna plovila. In o tem se lahko pogovarjam med sabo, kakšen bi bil najboljši način, da se ta majhna plovila obravnava. Vendar velikih ladij ne moremo tako obravnavati, torej za to gre. Torej, Potem smo slišali vprašanje, kakšna je definicija majhnega plovila. Naša definicija je precej oska, gre za dolžino plovila in vrsto preme, ki jo ima. Torej, govorimo o, o plovili do 12 metrov, ki imajo le selektivno, selektivno premo, ki je okoli prijazna. Potem smo slišali da bi, idejo, da bi imeli nove definicije. Vendar naj vam povem, zakaj na to ne morem pristati definicija mora biti vedno jasna in takšna, da jo lahko nadzirati. Slišali smo predloge, da bi definirali področje, kjer, kjer ribištvo poteka. Ali da bi recimo rekli, kakšna je oddaljenost ribištva od obale, vendar kako to lahko nadziramo. Veliko težav imamo že glede uh, prepovedi završkov, že to je težko nadzirati in ne moremo sedaj dodati še več parametrov. In potem je težava še to, če imamo posebno obravnavo in posebna sredstva za majhna plovila, ali to pomeni, da bomo to posebno obravnavo uporabili za 80 odstotkov naših plovil. Če bomo to definicijo razširili, potem bo to pomenilo 90 odstotkov plovil to pomeni, da nimamo politike. 90 odstotkov plovil, eh, to je eh, težava, eh, s katero se soočamo. Zato vas želim prepričati, da moramo ohraniti obstoječo definicijo. Kaj se bo zgodilo z majhnimi plovili? Slišali smo predlog, da bi imeli poseben denar namenjen za majhna plovila. Takšen predlog bi podprla, če bi ga dobila strani Eh, od, od, od odbora za regije, strani Evropskega parlamenta, vendar o tem se moramo pogovarjati z državami članicami, kajti če sem odkrita, veliko držav članice s tem ne strinja, da bi imeli nekakšno posebno obravnavo za majhna plovila, za majhne ribiče. Torej, potrebujemo neverski prostor za pogajanja. Tu sem res zelo od, odprta in odkrita, vi se boste morali odločiti, sama vam nekaj predlagala, vendar vi ste tisti, ki se boste na koncu odločili. Vi se boste odločili, torej vi v odboru, potem še na plenarnem zasedanju, se boste odločili vseh tih vprašanj. Zato želim biti posebno odprta. Če imate, no, boljšo rešitev je predlagajci, vendar zaenkrat imamo definicijo majhnih plovil, ki smo jih izuzeli iz sistema prenosljivih ribolivnih koncentracij če si bolj jih obravnavamo, bolje jih financiramo in sedaj tu res govorimo o 80 odstotkih naših plovil, kar zadeva prenosljive ribolovne koncesije. Nimamo namena, da bi v to vključevali banke, govorimo o lasnikih ladi, plovil, govorimo o koncesijah, govorimo o vladah in javni lasti eh, staleža. Oni bodo za odločeno obdobje nekomu dali pravico, da lovi ribe. To je naš predlog. Sedaj pa se moramo odločiti, ali si želimo, da države članice to izvajajo tako, kot si želijo, ali pa si želimo več varovalk. To je tudi nekaj, o čemer bi se rada z vami pogovarjala in pričakujem tudi vaše amadmaje glede tega. Da tu res ne govorimo o bankah, absolutno ne. Ne govorimo o skladih in tako naprej. Govorimo o plovilih, o ladjarjih in njihovi pravici, da trguje znotraj zelo strogih pravil. Torej, to je naš predlog, vendar bomo na koncu videli, kaj bosta se odločila parlament in svet kar zadeva breme, birokracijo, eh, tukaj se res strinjam z eh, vsemi predlogi, birokracijo treba zmanjšati, če imate kakšne amadmaje, jih seveda predstavite, zelo vesela bom takšnih amadmajev, ki bodo zmanjšali birokracijo. Kar zadeva za vrške. Potrebujemo prehodno obdobje in potrebujemo realističen predlog. Veselim se vaših predlogov in mislim, da bomo našli neko skupno rešitev. Moramo najti način, da bomo izvajali prepoved završka v sredozemlju. Tu govorimo o mešanju ribolovov. Tu bom znova zelo odkrito srčna. Poskušamo najti rešitev. Kaj se dogaja v sredozemlju? Kaj se dogaja v sredozemskem morju? Ne gre za veliko završkov. Večina ribičev v sredozemlju je mešanih ribičev, torej z nekaj izjemami s tistimi, ki cimo lovijo samo tune. Vendar, uh, kje poteka res eh, veliko, uh, uh, uh, uh, uh, uh, veliko završkov na, na severu? Mi v sredozemlju jemo veliko uh, rib, uh, jemo mladice, mi ribe lovimo še preden uh, zrastejo mi jemo že torej, mladice in, in to je torej težava. Zato imamo v sredozemlju eh, tak negativen odnos, kajti mi imamo eh, trg za majhne uh, lignje in tako naprej. In to ni dobro, sedaj, ko je stalež v, v, v krizi, moramo jim dati možnost, da se reproducirajo potrebujejo to pravico in to je težava. Moramo sodelovati, moramo najti praktične rešitve, to se strinjam, vendar moramo dejansko delati na tem, da bomo zaustavili trg za mladice. Tu sem in bom podprla vse predloge glede mešanega ribolova strani Francije, Italije in tako naprej. Zelo dobro sem sodelovala z italijanskim ministrom in upam, da se bom tako povajala tudi s francoskimi in španskimi kolegi. Moramo najti neko rešitev glede mladic. Res, to moramo, to moramo nekako rešiti. Potem še nekaj glede denarja in financiranja. Z našim instrumentom želimo doseči naslednje želimo boljše dodeljevanje sredstev za to, da bomo dosegli boljše rezultate. To je splošna zamisel. Ne pravimo, da bomo modernizirali floto. Seveda bomo dali denar za modernizacijo flote, vendar ne bomo pa povečevali prevelikih kapacitet. Ne bomo dali denarja za močnejše motore, temveč za to, da bodo ladjari imeli bolj selektivno opremo, da bodo boljši pogoj dela za delavce na ladjah. Moramo tudi upoštevati varnost pri delu za ribiče na ladjah. Uh, želimo izboljšati poklicno izobraževanje in za vse to želimo dati denar. Ne pa zato, da imamo večje in večje ladje, kot je to se je dogajalo v preteklosti. Tega ne moremo narediti. Gre za denar davkoplačevalcev in ga moramo koristno uporabiti. In tudi, če bomo dali več denarja, eh, ne bomo zmanjšali pretiranih kapacitet. Skoraj da milijardo evrov smo porabili v zadnjem desetletju in kaj se je sedaj zgodilo, imamo enake kapacitete. Torej, res moramo najti neke druge načine, neke druge rešitve in kaj bomo storili, kaj predlagamo pomagali bomo našim ribičem, da se spopade s težavami prehodnega obdobja. Ni res, da nam je vseeno za ribiče. Morda ne znam dobro komunicirati in morda eh, ne znam tega dobro sporočiti, vendar naša osnovna uredba, naša uh, uredba za označevanje, za ureditev trgov, za to, da se da več eh, financiranja uh, sektorskih organizacij in tako naprej. Torej, vse to je zapisano v naši zakonodaji. Morda ne komuniciram dovolj dobro, vendar naj vam dam nekaj primerov. Letos bomo dali naši industriji 135 milijonov evrov več za to, ker smo dosegli največji trajnostni donos za določene staleže. To bodo dobili francoski ribiči, baltski ribiči, sedozemski ribiči, ko gre za recimo staleže srdone, nekih drugih vrst rib. Zakaj se je to zgodilo? Ne zato, ker je bila komisija dobra ali slaba ali velikodušna ali ne. Dejansko smo dosegli boljšo situacijo in moramo uh, sodelovati, da bomo še več lahko dosegli. Koliko delovnih mest bi lahko. Uh, vzpostavili, če bi dejansko nadaljevali z dobrim upravljanjem. Kaj potrebujemo? Potrebujemo dobro sodelovanje, zato da bomo našli boljši način za pomoč našim ribičem. Prihajam iz države, ki, kot veste, ima veliko težav zaradi krize. Vem, kako slaba je situacija. Eh, nisem, tu, nisem prišla od, od nikoda, točno eh, vem, kaj se dogaja. Grčijo v težavah in popolnoma razumem težave, vendar. Edini način, da rešimo težave in da ne delujemo z običajnim delom, kajti običajno delo očitno ni dobro za veliko več naših rebičev in torej najboljši način je, da dejansko vedemo prave spremembe. To je edini način. Torej, pozdravljam vse to, kar ste dejali. Upam, da mi boste predstavili pisne prispevke, predloge sprememb za vse uredbe in predstavite mi vse svoje ideje in upam, da bomo dejansko imeli možnost znova se pogovarjati. Upam, da boste eh, prevzeli pobudo in me povabili še pred eh, zaključno fazo. Torej, da boste znova povabili tudi predstavnike nacionalnih parlamentov. Hvala, gospa komisarka, hvala za vaš prispevek, hvala, da, da ste prišli in sedaj si res želimo takšnega nadaljevanja še naprej. In sin más, continuamos, que aquí siempre falta. Brez nadaljnega, da nam ne bo zmanjkalo časa, nikoli nimamo dovolj časa, tako da se kar lotimo prve delovne skupine glede spremembe osnovne uredbe. Bom kar dal besedo gospe Ulrike Rodos, ki je pročevalka za to temo. Deset minut, na to pa bomo imeli krok vprašanj in odgovorov. Imamo že 20 vprašanj za gospo Rodust, zato bomo res. Uh, skušali se držati časa. Res uh, moramo se držati časovnice. Gospa Rodost, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod in gospodje, zelo sem vesela, da bomo danes lahko govorili o reformi skupne ribiške politike s toliko strokovnjaki z nacionalne ravni. Skupna ribiška politika je prej bila predmet samo izvršne veje oblasti. Komisija in vlade držav članic so določale našo politiko. Nobena skrivnost ni, da ta politika ni bila posebej uspešna. Razlogov za to je več. En razlog je morda to, da vlade ali birokrati ne želijo uvajati sprememb vlade niso bile vedno zelo evropejske oziroma evropske. Naša politika pa bo dobra le, če bomo imeli pred sabo večjo sliko. Ribe se ne ostavljajo na nacionalnih mejah, zato imamo skupno ribiško politiko. V odboru za ribištvo smo pripravljeni na reforme, tudi na zelo pogumne reforme. Sodelovanje Evropskega parlamenta je zato enkratna priložnost, da uvedemo ambiciozno in dobro reformo. Ampak sami ne bomo uspešni. Potrebujemo vašo podporo, potrebujemo podporo nacionalnih poslancev in evropskih poslancev. Vsi moramo delati na isti temi. Zato prosim, da. S prstom pokažete na nacionalne vlade, da ne bodo sledile samo nacionalnim interesom, ampak da bodo si prizadevali tudi za to, da bi pripravili dobro politiko za celotno Evropo. Dobro, kako bo potekal zakonodajni proces v prihodnosti? Pripravila bom predlog poročila, Podal bom konkretne predloge za spremembo predloga komisije, na to bodo moje kolegice in kolegi vložili predloge sprememb. Kot poročevalka bom poskusila vse vključiti in združiti v dobre kompromise. Julija bomo o tem glasovali v odboru za ribištvo. Kot prvi korak sem pripravila delovni dokument, v katerem sem orisala svoje zamisli. Ta dokument naj predstavlja osnovo in izhodišče za razpravo, nič več in nič manj. Seveda se že veselim vaših kritik, vaših komentarjev in vaših pohval za to, da bom lahko dokument zapisala čim bolje. Sedaj vam bom na kratko predstavila glavne elemente svojega delovnega dokumenta. V delovnem dokumentu sem predstavila 35 konkretnih predlogov, ki so oštevilčeni in razloženi. Kar zadeva največji trajnostni donos, tukaj moramo biti pogumni in ambiciozni. Moj cilj je, da biomaso staleža opredelimo tako, da bo lahko zrasel na raven največjega trajnostnega donosa. Staleži morajo do leta 2015 doseči nivo največjega trajnostnega nanosa, če je to biološko mogoče. Ponekod to biološko ni mogoče. Tukaj ne smemo postavljati nerealističnih ciljev. Istočasno mora osnovna uredba biti čim bolj konkretna in obvezujoča. Zato predlagam, da umrljivost rib zmanjšamo in sicer do leta 2015 to mora biti obvezojoče zapisano v uredbi. 2015 za za največji trajnostni donos. Seveda bodo kvote za ulov morale biti začasno zmanjšene in za določene staleže precej trajnostno ampak ribiče moramo finančno podpreti, kajti zaradi prehodnih ukrepov ne smemo izgubiti nobenega podjetja, kar zadeva završke oziroma prepoved završkov. To je smiselno, zato ker bomo tako lahko zagotovili večji ulov in drugič, zato ker bodo ti. Eh, odšteti od kvot, zato da bomo lahko čim bolj razumno postopali in tretjič, zato ker se bo um, hramba izboljšala, ne bomo kontraproduktivni in predlagam, da prepoved završkov postopoma uvedemo in ne naenkrat. Tako bi lahko za ribolov zagotovili ustrezno obdobje prilagajanja. Prav tako bi morali za tisti ribolov, za katerega bo dokazano, da bi lahko bil um, prilov kontraproduktiven, tukaj bi morali uvesti ustrezne ukrepe, naprimer kot del te reforme ali v postopku po sprejetju te reforme v obliki delegiranih aktov. Prav tako je ključnega pomena, da uvedemo prepoved završkov in da uvedemo določene izjeme in ne obratno. Imam tudi nekaj predlogov, kako lahko rešimo problem porazdelitve kvot med državami članicami. Ti predlogi naj služijo kot izhodišče za razpravo. Tukaj moramo skupaj s svetom poskusiti najti razumen in učinkovit sistem, sedaj pa še zelo pomembna tema, namreč prenosljive ribolovne koncesije. Tukaj moramo najti dobro rešitev. Dejstvo je, da ima določene kvote prednosti, posamezne individualne kvote in ne posamezne prenosljive kvote. Kvote za določeno državo članico je mogoče bolje nadzirati, če gre za kvoto za celotno državo. V tem primeru mora država članica sprejeti kvote za vse vrste ribolova. Poleg tega obstajata dirkan za ribolov, torej ujeti čim več rib tudi v slabih pogojih, eh, kot je naprimer nevihte in tako naprej. Če bomo uvedli te kvote, se bodo ribiči sami odločali, kdaj bodo izkoristili te kvote. Biti moramo tudi previdni. Kar zadeva možnost prodaje, tukaj bi lahko države članice sprejele lasne ukrepe, lahko pa pomagamo, če same tega ne bodo zmogle. Tudi zmogljivosti bi morali ponovno opredeliti zmogljivosti bi morale biti poravnane z zmožnostjo ulova rib. Danes pa je zmogljivost povezana z dolžino ladje in z motorjem, ampak zmogljivost ulova rib je povezana tudi z orodjem, ki se uporablja za ulov rib. Oceniti moramo tudi posamezne vrste ribolova. Tam, kjer imamo presežne zmogljivosti, bi morali uvesti obveznost, da se to zmanjša. V številnih primerjih bi bilo dobro, če bi uvedli sistem prenosljivih ribolovnih koncesij za vrste ribolova. Če država članica dokaže, da lahko doseže zmanjšanje zmogljivosti brez prenosljivih ribolovnih koncesij, potem bi morala biti upravičena do tega, da jo izuzamemo iz tega sistema. Sem pripravljeno, da se vrnemo na obvezujoč sistem prenosljivih ribolovnih koncesij, ampak le, če bomo ta sistem ocenili in če se pojavljajo težave, da dejansko zmanjšamo kapacitete oziroma zmogljivosti. In regionalizacija. Tukaj imamo večletne načrte. Zato, da bi dosegli cilje skupne ribiške politike, moramo bolje vključiti tiste, ki jih zadevajo naše politične odločitve. Zato predlagam, da zapišemo, da zainteresirane strani pri spremembi predloga komisije za večletni načrt podajo svoja mnenja. Tukaj moramo biti ambiciozni in moramo jim dati večjo ulogo. Osnova za to pa je, da bodo reprezentativni in da bomo vključili tako delavce kot tudi porabnike in delavce okoljevarstvenike. Države članice morajo biti zavezane k uvedbi nacionalnih ukrepov in k sodelovanju. To sodelovanje lahko uravnava in s tem lahko upravlja komisija. Naša pravna služba bo to še enkrat preverila, če in kako bi lahko nadaljevali s postopkom regionalizacije. Prepričana sem, da bi morali čim več odločitev prepustiti na mestu samem in ne, da odločamo o vsem iz Bruslja. Imamo tudi posebno poglave za Črnomorje in za sredozemlje, kaj ti ribi staleži se lovijo predvsem na priobalnem območju tudi struktura flote se razlikuje po Evropi. Predlog reforme je treba še izboljšati. Uvesti moramo konkretne ukrepe za sredozemlje. Naprimer, obveza za pripravo o mreži za ribolov, Prav tako moramo imeti bolj ambiciozno politiko za zaščito morskega življenja. Tudi mali ribiči so, si zaslužijo posebno pozornost. Zato pravim, da potrebujemo novo opredelitev. Kaj je mali ribič oziroma ribič obrtnik? zato imamo v predlogu 22 predlog opredelitve, kaj ti ribiči so. Mislim, da bi morali tukaj vključiti druga merila, ne le dolžino ladje, naprimer velikost podjetja. Ti osnovni kriteriji bi morali biti enaki za vse države članice. Veselim se že vaših mnen, lahko mi jih podate tudi pisno, potem bi bilo moje delo lažje. Veselim pa se že tudi srečen z vami, s številnimi sem se že srečala v svoji pisarni, hvaležna pa bom, če bi se oglasili tudi drugi. Hvala. Hvala lepa, gospa Rodost. Začnimo kar z razpravo. Čas je za vprašanje. Še enkrat ponavljam. Res moramo se držati časa, to, kad bom res strok, če ne bomo imeli dovolj časa. Gospod Laxon iz Švedske, izvolite. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej želim povedati, da podpiramo komisarko in njen predlog. Več kot 80 vrst je ogroženih. Mislim, da moramo imeti socialno in ekološko vrst prednostno nalogo tukaj. Vem, da nihče ne more stati na treh nogah hkrati, zato moramo prioritizirati. Upoštevati moramo organski, ekološki vidik, upoštevati pa moramo tudi socialne in gospodarske pomisleke, ampak ekonomskih in socialnih pomislekov ne moremo imeti, če ne bomo imeli rib v morju. Najprej moramo torej upoštevati ekologijo. leto 2015 je morda dobro leto, ampak potrebujemo trajnostne staleže, tako bomo na ekološki način izvajali ribolov. Ampak stvari morajo biti opredeljene jasno, ne na nejasen način. Določeni vidiki so nacionalna vprašanja in strinjam se z gospod Rodust in s tem, kako je pripravila svoj prispevek. Prepoved završkov je nekaj, kar bi po našem mnenju morali uvesti, kaj ti to dejansko škodi ribolovu. Tudi prilova ne bi smeli dopustiti, najti moramo rešitev za to. Hvala lepa, nisem bil predolg. Hvala, senjor. Hvala, gospod Perkel Huba iz Avstrijskega parlamenta. Izvolite. Danke schön, Herr Vorsitzender. Hvala lepa. Gospa Rodust, hvala lepa za vaš dokument. Smo kontinentalna država, ki uživa zelo veliko rib, ampak mislim, da to vprašanje zadeva nas vse. Še posebej, kar zadeva vzdrževanje biomase in rib je stala že do, leta, do leta 2015, smo prepričani. Ali me slišite? Da? Dobro. Mislim, da moramo te cilje doseči in se jih držati. Mislim le, da bi bilo dobro, če bi ta termin biološko izvedljiv ali biološko možen morali ohraniti in to moramo vključiti tudi v posamezne načrte za ribje vrste, ampak to mora ostati do leta 2015. Prav tako se strinjamo s tem, da moramo omejiti presežne zmogljivosti in tukaj predlagamo, da v okrepu 18 vključimo rok za to, da dosežemo prilagoditev flot. Mislim, da moramo imeti časovnice za to, da bomo cilje dejansko tudi dosegli. Tudi vaši komentarji v zvezi z majhnim ribiči in ribiči obrtniki so dobri, to lahko podprem. Mislim, da tukaj za, gre za kakovostne izdelke in te majhne ribiče moramo podpirati tudi v Avstriji. Še naprej si želimo imeti ta podjetja in to bi bilo zgledno. Opozoriti pa želim tudi na naslednje. Direktive za pregledne in kvalitativne kriterije na področju akvakulture, to podpiramo in mislim, da to lahko prispeva k prihodnosti evropskega ribištva. Hvala. Hvala lepa. Gospod Miranda, Evropski parlament. <clears throat> Presidente, in dve minuti so dve kose. Hvala lepa, gospod predsednik. Dvoje, v dveh minutah. Nekaj, kar manjka in nekaj, kar ne bo delovalo. Mislim, da v tej reformi manjka morje. Govorimo o ribah, o ribolovu, o instrumentih, ciljih, ne govorimo pa o morju. Mislim pa, da bi morali morje vključiti. Poskrbeti moramo, da bo morje bolj produktivno. Kaj to pomeni? Gre za pristop z vidika ekosistema. To ni izključno pristop največjega trajnostnega donosa. V parlamentu, mislim, da bi morali vključiti v ta dokument nekaj besed o tem, da bi pripravili ustrezne pogoje za to, da bo morje bolj produktivno. Naprimer, čas, ko ni dovoljen ribolov, bi lahko razširili na območje, kjer ribolov takrat ni dovoljen. Lahko bi imeli mrežo teh področji po obali in to bi predstavljalo kopernikansko spremembo. Mislim, da tega v tej reformi sedaj ni. In drugič, to, kar ne bo delovalo, to je nekaj, kar slošen je bilo pokazano, da bi lahko delovalo. Namreč, da bi vzpostavili trg prenosljivih pravic in da bi to zmanjšalo ribolovni napor. Čisto v redu je, če to poskusimo, ampak vidimo lahko, da tam, kjer smo to že poskusili, so bile posledice katastrofalne. Koncentracija je še večja. Na koncu smo se še bolj oddaljili od tradicije, kulture in običajnih ribolovnih praks. Nihče z komisije še ni odgovoril na to vprašanje. Ali je kdo izmeril, kako bo zmanjšanje ribolova koristilo? Hvala. Hvala, gospod Garcia Dias iz španskega parlamenta. Hvala. Tri vprašanja. Za gospodost najprej glede največjega trajnostnega donosa. Tu naj še enkrat povem, čeprav so to že drugi povedali, vendar naj še enkrat povem, da da, da največji trajnostni donos za, za 2000, da je to nekaj, kar imamo v letu 2015, je nemogoče, oziroma prišlo bo do velike žrtve za ribištvo v Evropi, zato res mislim, da bi morali ta cilj prenesti v 2020, kako tudi, tako kot to tudi piše v sporazumu iz Johannesburga. Torej, predlog uredbe ne omenja v nobenem členu možnost upravljanja ribiškega napora. Če želimo doseči specifične ukrepe na srednji eh, rok, tega ne bomo mogli doseči, če ne bomo imeli prenosljivih ribolovnih koncesij. In vendar to nekaj, kar lahko dosežemo šele na dolgi rok, ne na kratki rok, zato mislim, da moramo imeti tudi ribolovni napor kot koncept v sami uredbi. Potem moje drugo vprašanje, nadzor ribolovnega napora, ali je to nekaj, kar bi morali upoštevati uh, pri nadzoru, ki ga določa člen 7 uredbe, potem glede završka ne bom nič dejal, kajti glede završka smo že marsikaj slišali, torej se bom držal svojega časa. Uh, veselim se tega, da bo to nekaj postopnega, upam, da bo res tako. In še nekaj glede prenosljivih ribolovnih koncesij. Tu se ne strinjamo s komisijo, da bi omejili prenose med državami članicami. Mislim, da moramo pravila glede ribištva približati pravilom skupnega trga, ne pa da prihaja do diskriminacije. Torej, moramo dejansko imeti uh, pravico do ustanovitve sedeža, ne glede na nacionalnost tistega, ki ga ustanavlja. Uh, Hvala. Gospa Erbijo iz francoskega senata, izvolite. Merci. Hvala, gospod predsednik. Vsi se strinjamo glede trajnostnega ribolova, vendar vseeno moramo upoštevati tudi ekonomske in družbene vidike ribištva. Če želimo doseči trajnostni ribolov, moramo imeti čim tesnejše sodelovanje med politiki, znanstveniki in tudi ribiškim sektorjem. Strinjam se s tem, kar je dejal naš kolega evropski poslanec, da potrebujemo bolj ekosistemski pristop k celi zadevi. Želimo si nov model sodelovanja, znanja, tako da bi dejansko imeli tesno sodelovanje med profesionalci, raziskovalci. Vsi vemo, da številne evropske regije so že sodelovali pri zbiranju podatkov na lokalni, regionalni ravni. Sedaj bi bilo pa res dobro, če Evropska komisija. Yeah. Eh, razvijala to znanje, tako da bi dejansko imeli podatke, da bi dejansko imeli zbiranje podatkov in bi na ta način tudi povečali zaupanje profesionalcev. Moramo spodbujati pobude na področju raziskav, ki že potekajo lokalno. Recimo pri nas imamo znanstvenike, ki so na obalah, ki gredo celo na ladje in preučujejo torej, delo ribičev. Tu gre za dobre prakse, ki so jih začeli ribiči in na ta način smo dejansko prišli do izmenjav mnen in imamo zanesljive podatke o odločenih eh, vrstah, o odločenih regijah. Vendar tu gre za, eh, zgolj za nekaj lokalnega pomena. To bi bilo potreba razširiti. Potem še nekaj glede završkov. Prepoved završkov je nekaj, kar moramo uvesti postopno gre za različne za razloge, zakaj pride do završkov in mora imeti različne odgovore. Potrebujemo oceno vpliva, ki mora biti čim bolj poglobljena glede tega. Potrebujemo bolj eh, selektivne ukrepe glede na območje, kjer poteka ribolov in dejansko moramo upoštevati vso raznolikost. Potem vprašanje kvot tudi to je vprašanje, ki ga moramo upoštevati, moramo imeti eh, jasnejše kriterije. V moji eh, eh, regiji pravimo, da je treba na začetku eh, zadeve eh, spreminjati, ne pa na koncu. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegice in kolegi iz Evrope. Mislim, da imamo sedaj priložnost, da izpolnimo pričakovanja evropskih državljanov v svezi s to reformo. Evropejci pričakujejo, da bomo imeli zdrava morja, ne prazna morja, ki jih napadajo različni škodljivci. Mislim, da moramo ponovno poskrbeti, da okrepimo staleže, zato da bodo morja zdrava. Evropejci pričakujejo, da bomo samozadostni na področju ribolova. Sedaj uvažamo več kot 60 odstotkov rib, ki jih uživamo v Evropski uniji in naši, naše ladje ribarijo po celotni Evropi. Mislim, da bi lahko bili mnogo bolj samozadostni. In tretjič, želimo si ribolovno industrijo ki bo samozadostna, ki bo bolj trajnostna. In to lahko storimo le tako, če okrepimo staleže. In staleže moramo torej okrepiti, če želimo izpolniti te tri cilje. Eden od načinov za to, da dosežemo ta cilj, je, da se držimo cilja največjega trajnostnega donosa do leta 2015. Številni kolegice in kolegi pravijo, da ta cilj ni dosegljiv do leta 2015, ampak to ne drži lahko bi določili cilje v zvezi z umrljivostjo, v zvezi z največjim trenutnim donosom. Ampak, če bi nehali ribariti 80 eh, odstotkov biomase in bi to zmanjšali do na 25 odstotkov, potem bi lahko staleže okrepili in poskrbeli bi za to, da bi imeli stalež, ki bo zdrav in evropski državljani bi dobili ribe danes in tudi v prihodnosti. In to smo dolžni svojim državljanom. Hvala. Gospa Kaciglione iz italijanskega senata. Grazie, Presidente, sarò brevissima per il tempo. Hvala lepa, Čisto kratko bom, nimam veliko časa. Mislim, da ne moremo govoriti o trajnosti in o okolju, če ob enem ne spoštujemo ribiče. Spoštovati moramo ribiče, mislim, da gre za povezavo med ribiči in njihovimi družinami. Oni od tega živijo, zato moramo to upoštevati. Smo proti sistemu prenosljivih ribolovnih koncesij, kajti po našem mnenju ta sistem ni izvedljiv. Če so kvote opredeljene, potem se lahko pojavijo težave, še seveda pa imamo posebne lastnosti in posebne značilnosti tudi v sredozemlju, zato moramo dati državam članicam možnost, da se same odločijo. mali ribolov je šibka točka te reforme. Ne moremo imeti takšne opredelitve, upoštevati je treba druge um, dejavnike in države članice morajo upoštevati okoljske in socialne vidike ribolova, kajti poklic na tem področju je v upadu in ribiči in njihove družine nimajo dobrih možnosti za prihodnost. Ne smemo pozabiti, kdo dela v tem sektorju in oni prispevajo eh, zelo veliko, to moramo upoštevati in mislim, da moramo upoštevati tudi njihov doprinos. Z tega vidika mislim, da bi morali razmisliti o tem, da bi sredstvi EU financirali trenutno ali začasno zaprtje določenih podjetij in to bi bilo dobro. Hvala. Cipri. Hvala, gospod Gabriel iz predstavnega doma na Cipru. Ja. Hvala lepa. Podpora malim ribičem je za nas ključnega pomena. Če želimo doseči cilje skupne ribiške politike, je zelo pomembno, da sprejmemo dolgoročne zaveze. Partnerji iz Evropske unije morajo sprejeti iste zaveze kot mi. Dolgoročne zaveze so nekaj, kar moramo sprejeti, ampak razmisliti moramo tudi o tem, kakšne obveznosti morajo sprejeti tudi tisti ribiči, ki ne prehajajo iz Evropske unije. Hvala, gospod Gallagher iz Evropskega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsednik. Ne bom govoril predolgo, zelo veliko je vprašanj in tako malo časa. Tukaj pa smo zato, da prisluhnemo nacionalnim poslancem, ampak vse eno. Imam nekaj vprašanj, morda bi gospa Rodus lahko na to odgovorila ali pa kdo drug. Zdi se, da bo po reformi prišlo do izgub delovnih mest. Ampak razmisliti moramo o tem, kako bomo pomagali tistim, ki bodo izgubili delo. Vsi na Irskem in tudi sam smo proti prenosljivim ribolovnim koncesijam. Gre za naravne vire in nikakor tega ne moremo prodati ali posoditi v okviru 15-letnega obdobja posojanja tega ne smemo dopustiti. Če se bo to zgodilo, in upam, da se ne bo, me zanima, kako bomo zaščitili posadke. Na Irskem smo se s tem že srečali v preteklosti. Imeli smo zapiranje in tako naprej. Posadke pa od tega niso imele koristi, izgubili so delovno mesto, tudi potem, ko so celo življenje žrtovali za to industrijo. V zadnjih letih smo videli v vseh državah članicah, da se število majhnih pristanišč zmanjšuje. Gospod Kadek bi na to morda lahko odgovoril, ampak mislim, da bi majhen odstotek sklada za ribištvo morali oblikovati tako, da bi pomagali tem pristaniščem, ki nimajo možnosti za preživetje lahko bi to izkoristili naprimer za projekte v zvezi z morjem, majhne marine in tako naprej. Mislim, da moramo pomagati tem majhnim pristaniščem. Torej. In še nekaj. Ko govorimo o tem, mislim, da ne želimo govoriti o tem, kakšno uničenje por... povzročijo tjulnik tjulni povzročajo zelo veliko škode in o tem ne želimo govoriti. Govorili, govorimo sicer o završkih, ampak mislim, da bi morali omeniti tudi ta vprašanja. Če bi lahko govorili o tjulnih, potem bomo poskrbeli tudi za največji trajnostni donos. Hvala. Gospod Vestroken iz Flamskega parlamenta. Eh, eh. Hvala lepa zahvaljujem se gospe Damanaki in tudi gospe Rodust, da sta tako odkriti v flamskem parlamentu. Podpiramo trajnostni ribolov. Po našem mnenju bi morali dopustiti možnost za izjeme, seveda pa moramo ravnati v skladu z skupno ribiško politiko. Samo nekaj komentarjev. Rok za leto 2015. Mislim, da nimamo dovolj znanstvenih dokazov. Mislim pa, da moramo poskrbeti tudi za to, da bomo imeli potrebne dokaze. To je povezano z obsegom ribolova. Mislim, da bi završke morali zmanjšati. Tudi sistem kvot moramo spremeniti, zagotoviti moramo nekaj zamešanja ribolov v Belgiji, na primer. Tak sistem bi zelo težko ohranili. Kar zadeva ponovno oživitev staleža. Ne strinjamo se z prenosljivimi ribolovnimi koncesijami, po našem mnenju ni to ustrezen način, da zmanjšamo presežne zmogljivosti ribolovnih flot. Tako bomo uvedli dodatne stroške in novi akteri na trgu so v težkem položaju. Kaj se bo zgodilo? Morda bodo te koncesije končale v rokah le majhnega števila akterjev. V Belgiji imamo majhno, a aktivno floto in tri velika podjetja a, imamo in če bi veljala različna pravila, potem to ni korak k poenostavitvi. Kako lahko ustvarimo enake pogoje za vse, če imamo različna pravila za različne regije? Seveda pa imamo še zunanjo razsežnost ribiške politike in strinjamo se s pristopom komisije v zvezi s tem. Hvala. La señora Rumpf del Bundesrat. Gospa Rumpf iz Bundestaga, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik hvala lepa, gospa poročevalka Rodost, za predstavljen delovni dokument. Mislim, da se lahko v veliki meri strinjam z njim. To še posebej velja za predlog o tem, da bi zmanjšali presežne zmogljivosti in da bi prenesli ribiške pristojnosti. Mislim, da bi na mesto sistema, ki ga predlaga komisije, morali uvesti sistem, ki temeli na ribiških zmogljivostih, prav tako moramo zagotoviti izjeme za tiste vrste ribolova, kjer ribe pri završkih preživijo. Pri praktičnem izvajanju bi prepoved završkov ne smel pripeljati do tega, da bi uh, zmanjšali staleže. Tukaj imam v mislih posebne vrste rib, pri katerih smo zmanjšali kvote. In še ena tema je zaščita majhnih ribičev. Pri tem um, bomo uvedli nov predlog, naprimer majhni ribiči, ki imajo ladje krajše od 12 metrov to se mi zdi obžalovanje vredno. Zato, da ohranimo male ribiče, potrebujemo preprostejša pravila in boljše spodbude. In še zadnja stvar, regionalizacija. Pristop, ki bi bil enak za vse, ne bo deloval. Mislim, da bomo morali še. Uh, izvajati diskusije in imeli bomo tudi svoje predloge. Hvala. Senjor. Hvala lepa, gospod Kadek iz Evropskega parlamenta. Hvala, gospod predsednik, dragi kolegi, poslanci. Se pravičujem kolegu iz Nemškega parlamenta, vendar ne vem, da sem proti izvajanju prenosljivih ribolovnih koncesij. Zakaj? Zato, ker najprej menim, da bo to pomenilo, da bo prišlo nekakšne monetarizacije sistema in da bo na koncu trg vsem odločal. In vidimo v drugih področjih, kam nas trgi pripeljajo. In dejansko bo prišlo do neke koncentracije pravic. To pa bo pomenilo, da bo prišlo do zlorabe prilodejočega položaja in to je proti pravilom iz pogodbe in pravilom skupnega trga. Poleg tega koncentracije pravic bo zmanjšalo število ladij, to pomeni, da bodo naša pristanišča prazna, to bo pomenilo tudi, uh, to bo tudi vplivalo na, na našo zemljsko um, politiko. Gospa komisarka pravi, da so tu neke varovalke, vendar te varovalke so nasprotne s pogodbo in nasprotne so tudi s skupnemu trgu. Torej, prenosljive eh, ribolovne koncesije so nekaj, čemer sem proti. No, saj razumel sem, da ste vi za to, jaz sem pa proti. Torej, menim, da moramo eh, sodelovati pri obnovi eh, flote, ladjevja v Evropi. Je poprečna starost ladje 27 let in imamo nesreče, ker so ladje pre. Stare, nedavno smo imeli mrtve zaradi tega na naši obali ne gre za to, da se več lovi, temveč za to, da se bolje lovi. Potrebujemo varnejše ladje, potrebujemo boljše motorje in tako naprej. Moramo imeti tudi bolj selektivno opremo. Če ni rib, ne bo ribičev. Zato moramo najprej ohraniti vere. Vendar tako na, na ta način, da bo ta ekonomska aktivnost. Uh, dejansko živa na obalah. Kar zadeva završke, naj povem, da je seveda eh, to nekaj, kar vsi razumemo. Nišče si ne želi metati stran mladic in rib, ki se jih ne da eh, prodajati. No, vendar, če ne bomo modernizirali flote, ne bomo morali le tega ničesa storiti. Hvala. Hvala. Gospod Harrington. Zirski, izvolite. Thank you very much, uh, Mr. President. Uh... Just a few questions uh, to, to ask the panel. Ireland is fundamental. Hvala, samo nekaj vprašanj imam. E, Irska načeloma nasprotuje prenosljivim ribolovnim koncesijam in imamo vprašanje v zvezi z javnim lastništvom nad koncesijami, ali ni to v konfliktu e, s tem, da naj bi določene koncesije e, dali na voljo flotam. Eh, predvsem v eh, tistih primerjih, kjer je veliko eh, flot na delu v ozemeljskih vodah. Pravite, da obstajajo varovalke, da eh, obstaja zaščita pred tem, da bi eh, koncesije odšle izven države, ampak vseeno to nas zelo skrbi. Ravno tako bi po našem mnenju prišlo tudi do konsolidacije flot, kar bi po našem mnenju eh, onemogočilo trajnostni ribolov. Če, tudi če se zmanjša število ladij ali zmogljivost ladij, se pač eh, enostavno poveča ulov preostalih ladij ali pa njihova zmogljivost in zato do dejanskega zmanjšanja ulova ne pride. Eh, po našem mnenju je potrebno državam prepustiti, da se same odločajo o koncesijah in. Eh, da imajo tukaj dovolj manevrskega prostora. Kar zdeva prepoved za vrškom, strinjamo se s ciljem, ne pa tudi s predlaganim rokom. E, po našem mnenju je to mogoče doseči samo preko lokalnih načrtov upravljanja e, na lokalni ravni. E, to pa bo zelo težko uresničiti v predvidenem roku. Završki so nekaj, kar je po našem mnenju pomembno. Eh, kratkoročno bo to mogoče pri eh, ribolovu na posamezne vrste, zelo težko pa bo to v mešanem ribolovu in pri eh, ribolovu na pridnene vrste. Tu bi potrebovali več podrobnosti. Hvala, gospod Popinis iz Litve, izvolite. Ačiū gerbiamam pirmininkui, jūs organizuojate diskusiją, matosi. Najlepša hvala za besedo, predsednik. Hvala vsem za razpravo. Ta je zelo pomembna, kaj ti slišimo zelo različna si mnenja. Morda je pri reformi vse tako, kot mora biti, ampak vseeno nam ti roki zbujajo strah. Bojimo se, da ne bomo uspeli stvari uresničiti pravočasno in bojimo se, da bomo imeli težave, ker se za vsako uredbo skrivajo ljudje in pa tudi eh, panoga. Eh, prav je, da si zastavljamo cilje, vendar pa potrebujemo bolj prožne roke, kajti če so roki prestrogi, bodo zmagovalke tiste države, ki načrtovanih ciljev ne bodo pravočasno uresničile. Kar zadeva prenosljive koncesije, se lahko zgodi, da posamezni državi ne bo uspelo izpolniti kvot in potem bo obstajala možnost prenosa uh, eh, dovoljen. Uh, ampak kar zadeva možnost prenosa dovoljen med državami, to po našem mnenju ni dobro, kajti močnejše uh, države z močnejšim ribiškim sektorjem bi lahko na ta način škodovale država, kjer ribolov ni tako razvit. Seveda si želi, želijo vsi zaslužiti in seveda ima ribolov tudi svojo socialno plat, ki bo tukaj. Uh, okrnjena. In problematično je tudi, da so predvidena sredstva iz sklada za eh, izvajanje teh koncesij, ta sredstva pa bodo na voljo šele po letu 2014, torej ne smemo preveč hiteti. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik. No, nišče ne nasprotuje eh, ohranjanju staležev v morjih, ampak eh, preučiti moramo, kaj morje proizvede in kaj lahko lovimo, ampak ugotoviti moramo, kaj morje proizvede in kakšne metode bomo za to uporabljali. Eh, komisarka je govorila o različnih ukrepih za vzdržen eh, trajnosten ribolov, ampak predvidene so določene prepovedi in sprašujemo se, kako bo to delovalo. Muchas gracias. Doctor Hapak Kazan, del Bundestag. Is Bundestag, esvolite. Vielen Dank an Frau. Najlepša hvala, gospe Rodos, za poročilo in hvala tudi gospe Damanaki. Potrebujemo drzno reformo, to drži. In vemo, da se kvote trenutno razporejajo glede na relativno stabilnost in pri uvedbi prenosljivih ribolovnih koncesij se sprašujem, kako bomo ohranili sistem relativne stabilnosti, še posebej, če bo omogočen prenos dovoljen tudi preko nacionalnih meja. To šibi možnost držav članic da izvajajo regionalno politiko v svojih državah. Sam prihajam iz dežele eh, Šlezvih-Holštajn, ki je zelo, na zelo pomembnem položaju med Severnim in Balskim morjem. In Evropski uniji doslej ni uspelo odpraviti presežnih zmogljivosti. Deloma gre za posledico tega, da povsod, kjer še naprej obstaja presežna zmogljivost, obstajajo tudi alternativne. Eh, torej, ne obstajajo alternativne možnosti prihodkov za ribiče in da je tam uh, za ribiče življenje še toliko teže in uh, odprava presežnih zmogljivosti presega zgolj ribiško politiko, potrebno je zagotoviti ustrezne regionalne strukture. Strinjamo se, da želimo trajnostni ribolov, vendar pa tu ne smejo biti v spredju samo ribe, ampak tudi ljudje, torej ribiči, ki živijo od ribištva. Ravno zato želimo vzdržno ribištvo. In pa še kar zadeva prepoved završkov, Zelo sem za to, da eh, to organiziramo glede na vrste ribolova, ne glede na vrste rib, kajti tiste ribe, ki imajo uh, možnost preživetja, sodijo nazaj v morje, druge, ki ne preživijo, pa je potrebno istovoriti. Hvala. Hvala. Eh, gospod Biedon iz francoskega senata. Hvala. Skupna ribiška politika se je osredotočen na največji trajnostni donos, torej reforma SRP, vendar menimo, da rok 2015 ni primeren, želimo si, da bi to bilo raje 2020. Moramo vse stojiti za to, da se stalež ohrani in želimo si, da bi imeli še naprej znanstveni odbor, ki bo obravnaval obravnavo podatke, Eh, tako znanstvenikov kot tudi ribičev. Tako da bo dejansko prišlo do nekega medsebojnega zaupanja med njimi. Zato menimo, da potrebujemo tudi socialno zaščito ribičev, zato da bomo ohranili ljudi v tem sektorju. Ne smemo dovoliti, da pride do pretiranih stroškov zaradi tega, kar zadeva prepoved. Završko ta je seveda uh, nekaj, kar si lahko uh, Eh, želimo, vendar vseeno moramo eh, dati strokovnjakom čas, da se odločijo, da bi to bilo najprimernije. Kar zadeva prenosljive ribolovne koncesije. Mi smo absolutno proti temu. Lahko pride do finančnih spekulacij. To bo dejansko pomenilo uh, uničenje naših malih pristanišč. Prenosljive ribolovne koncesije so nekaj, kar ne bo koristilo našim ribičem. Poleg tega si želimo um, izboljšati um, varnost in delovne pogoje ribičev. To je pomembno za naš sektor. Francija bo podprla izvajanje Eh, eh, ribiške politike na regionalni ravni, želimo si skupne roditve trgov, moramo ukrepiti vlogo proizvajalcev, moramo omogočiti eh, sodelovanje med panožnih organizacij. Moramo biti pa previdni tudi glede konkurenčnosti in moramo upoštevati socialne in okoljske vidike. Senjor. Hvala lepa, gospod Blumfeld iz Latvije, izvolite. <clears throat> Paldies, priekšādētāji kungs, paldies, Rodas kundze. Nelipša hvala, gospod predsednik, zahvaljujem se tudi gospe Rodust. Podpiramo pristop, postopni pristop na podlagi največjega trajnostnega donosa, je pa pomembno, da eh, predvidene ravni eh, dosegamo postopno, da si ne postavljamo nekega ultimata, ki bi utegnil škodovati ribiškemu sektorju. Po našem mnenju mora to veljati tudi za papalino in za pelagične vrste v Baltskem morju in to do leta 2015. E, popravki, ki so predvideni za posamezne e, staleže, se ne izvajajo in e, potrebno je govoriti o trski, ne o tjulnih. Kar pa zadeva završke, morajo biti ti vključeni v kvote. Ravno tako pa je potrebno spregovoriti tudi o standardih na trgu s prehrano. Usporedno s prepovedjo je potrebno govoriti tudi o standardih v sektorjih prehrane in zagotoviti moramo, da se pomembnih virov ne troši za druge namene kot eh, za prehrano. Kar pa zadeva dodatni nadzor na področju prepovedi završkov, tu po našem mnenju ne smemo ne upoštevati nesorazmerno obremeniti ribičev. Obstaja naprimer možnost nadzornih kamer na eh, plovilih, zato ne vidimo prave podlage. Smo pa pripravljeni sodelovati s parlamentom in s komisijo, zato da bi dosegli rešitve, ki bodo koristne vsem. To seveda pomeni, da eh, smo pripravljeni podpreti reformo skupne ribiške politike, ampak prilagoditi moramo vsebino. Najlepša hvala, predsednik, hvala gospe Rodost za uvod. V veliki meri se strinjam z njo in mislim, da je zelo pametno, da prepoved završkov uvaja, uvajamo postopoma, glede na vrsto ribolova, glede na, in tudi glede na vrsto rib, glede na možnost preživetja eh, rib pri posamezni vrsti ribolova. Bi pa šla sama še dlje in sprašujem, ali ne bi bilo pametno, da e, teh rib ne bi izkoriščali zgolj za ribjo moko, ampak e, za e, druge cilje in da bi na ta način tudi zagotavljali večji dobiček, mislim, da bi tudi zaradi zaščite virov morali razmišljati o tem. In pa kar zadeva odpravo zmogljivosti, kdaj bo po vašem mnenju obstajal nek postopek, s katerim bo mogoče ugotoviti, v kolikšni meri so nacionalne eh, kvote, eh, oziroma nacionalne flote skladne z dejanskimi ribolovnimi zmogljivostmi in kdaj bodo sprijeti specifični zavezujoči ukrepi za odpravo presežnih zmogljivosti, namesto da se pošalno uh, pogovarjamo o zmanjšanju vseh flot. In pa sprašujem, in morda je to tudi pobuda, ali ne bi tudi tukaj v celoti uh, opustili omejitve Eh, kjer ne obstaja niti omejitev eh, skupnega dovoljenega olova, niti eh, ne obstaja dokazi o presežni zmogljivostih flot. In pa še nekaj, česar niste omenjali, namreč pristojbine za upravljanje z ribištvom. Zelo verjetno je, da nobena država tega ne bo uvedla, ker gre seveda za vprašanje vezano na izkrivljanje konkurence. Torej, po mojem mnenju, če že bi morale biti te pristojbine zavezujoče. Hvala lepa. Tiene palabra, señor Fidalgo, del Senado. De... Gospod Fidalgo iz Španije, izvolite. Hvala. Najprej bi vam čestitev za to, da ste organizirali ta medparlamentarni sestanek za Španijo, za Galicijo. Ta reforma izjemnega pomena najprej naj povem stvari, ki smo jih že slišali, kajti od tega se vse stranke v Španiji strinjamo. Želimo si trajnostni ribolov. Pri nas cele družbe živijo od ribištva. In potrebujemo trajnostno ribištvo, moramo zaščititi ribištvo, moramo poštevati ekonomski in socialni vidik. V Španiji je trenutno zaposlovanje ključnega pomena, zato moramo uh, razmišljati tudi o diverzifikaciji delovnih mest v ribiških regijah. Poleg tega reforma mora biti verodostojna. In največji trajnostni donos ima sicer dobre namene, vendar mislim, da to ni realističen cilj. Mislim, da bi bilo bolje, če bi eh, želeli doseči biološko trajnostno za tiste ribe, ki so ogrožene, za določene druge ribe pa bi lahko morda povečali uh, dovoljene kvote. Mislim, da moramo uh, biti pozorni, da ne bomo imeli nekakšnih uh, drastičnih ukrepov. Potem glede završkov. To je nekaj, kar moramo postopno uvesti. Moramo imeti rok, ki bo dovolj dolg, tako da se bo sektor lahko na to uh, pre, pre, prilagodil takojšnja prepoved, bi dejansko predstavljala težave. Kar zadeva prenosljive ribolovne koncesije, naj povem, da menimo, da je to nekaj, kar mora biti dovolj fleksibilno, tako da bomo dejansko dosegli trajnostnost sektorja in res moramo to obravnavati na, na ta način, da se upoštevajo kvote za ribištvo. In če imamo tak sistem, se dejansko mora uh, rigidno uporabljati. Moramo pa ločiti rib, rib, industrijski ribolov od malega obalnega ribolova. Moramo eh, razlikovati tradicionalni industrijski eh, ribolov. Tradicionalni ribolov upošteva okoljske vidike, Poleg tega moramo tudi razmišljati o ribogojništvu. Hvala. Hvala. Gospod Orter iz Bundestaga, izvolite. Gospod predsednik, dragi kolegi in kolegice, oba predhodna govornika iz eh, nemškega parlamenta sta že upozorila eh, na nekaj težav. Eh, mislim, da temu v, dvima, v dveh minutah težko kaj dodam, imam pa eno pripombo in sicer doslej uh, smo dobili samo predloge komisije in na podlagi različnih pogovorov s kolegi in tudi tistimi, ki so danes tukaj, vem, da eh, smo bili eh, v zadnjih mesecih precej obupani nad tem, kar nam je predložila komisija. In lahko povem, da imamo vtis, da tega enostavno niso sposobni, da se ničesar ne naučijo iz preteklosti in da bodo posledice katastrofalne. Ampak uh, veseli me, da je gospa Rodust prevzela svojo vlogo in uh, v, zadnjih, v svojih desetih minutah uvoda se je izkazala za zelo dobro sposobljeno, lotila se je eh, dejanskih problemov in ti so v središču njenega dela in zato lahko zgolj pozovem vse eh, nacionalne parlamente, da so v stiku z gospo Rodust in da eh, je posredujejo svoje komentarje o vsem tem, kar je bilo danes omenjenega, kajti na ta način bomo res lahko napredovali, kajti obstaja predvsem možnosti, da bi dosegli smiselne in praktične kompromise. In upam, da boste upoštevali moj predlog. Hvala. Hvala lepa. In še zadnji govorec, gospod Gardiner. Iz Združenega kraljestva, izvolite. Če naj bodo predlogi komisije uspešni, potrebujemo pristop, ki temelji na ekosistemu. Kolegi danes upravičeno govorijo o gospodarskih in socialnih učinkih, govorijo o tem, da mali ribiči ne morejo enostavno izginiti. Uh, ampak vemo, da se to lahko zgodi in da se to tu tudi dogaja. Pred 150 leti naša flota ni imela motorjev, eh, imeli smo zgolj jadrnice, brez satelitske opreme, brez GPS-a, ampak vendarle so uspeli takrat ujeti 13 krat več rib kot danes ob naših obalah, od severa do juga, od vzhoda do zahoda, posod vidimo dokaze o umiranju malih ribičev, malega ribolova. Enostavno zato, ker smo opustili pristop, ki temelji na ekosistemih. Ampak tak eh, pristop terja reformo in regionalizacijo. Ribe nimajo potnih listov, kot nas je omenila gospa Rodust kot nas je opomnila gospa Rodo, zato moramo obravnavati ekosisteme v celoti, ne samo do nacionalnih meja. Francija in Španija si res prizadevata uh, uporabiti tak pristop za to, da bi oživili Sardona v Biskajskem zalivu. Uh, omenjamo prepoved završkov in ta mora temeljiti na vrstah ribolova in vrstah rib. Uh, Eh, opomnili ste nas na razliko med, eh, torej med največjim trajnostnim donosom in eh, ribolovno umrljivostjo povezano z največjim trajnostnim donosom. Potrebujemo pa tudi ustrezne podatke, na katerih bo vse skupaj temeljilo. In, eh, zato to, da lahko določimo največji trajnostni donos, potrebujemo dobre znanstvene podatke in zato potrebujemo istovarjanje vsega ulova, kajti le na ta način bodo znanstveniki lahko ovrednotili celotne ekosisteme. In če želimo upravljati s celotnimi ekosistemi, potrebujemo regionalne strukture, ki imajo tudi ustrezna pooblastila za svoje delo. Hvala. Hvala, s tem smo zaključili razpravo strani poslancev. Sedaj bom dali besedo gospe Rodos, da odgovori na vaše vprašanje. No, morda bi lahko do, v svojih odgovorih nekoliko zadeve povzela, ker je bilo veliko podobnih vprašanj. Gospa Rodos, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala tudi vsem kolegam in kolegicam za vaše zelo koristne prispevke. Marsikaj sem si zabeležila in bom poskušala upoštevati. Na hitro bom eh, poskušala odgovoriti na vprašanje. Zabeležila sem si nekaj ključnih besed. Marsikaj se je tudi ponavljalo. Najprej, ker zdaj kolego iz avstrijskega parlamenta, najlepša hvala, da bom. Eh, vašo pripombo na 18. ukrep si bom pogledala, ampak lepo prosim, da mi to še enkrat pošljete v pisni obliki. Potem kolega iz Španije, ki pravi, da je največji trajnostni donos do 2015 neuresničljiv, lahko mu dam prav in zato tudi sama predlagam eh, FMSY, torej ribolovno umrljivost povezano z največjim trajnostnim donosom, kajti v zadnjih tednih sem eh, izvedela, da tudi iz bioloških razlogov ni mogoče doseči največjega trajnostnega donosa do 2015. 2015 in sama si želim realistične reforme in mislim, da sem to povedala tudi že uvodoma. Potem, kar zdeva prenosljive ribolovne koncesije, tu prosim, da si pogledate moja predloga 18 in 19 tam jasno pravim, da bi te koncesije morali uvesti samo takrat, kadar država članica uh, ima ugotovljene presežne zmogljivosti in jih ne odpravi. Posem vseeno mi je, kako se katera država tega loti, ampak če obstaja presežne zmogljivosti, jih je potrebno odpraviti in tega v preteklosti nismo počeli. V poročilu bomo podali še nekaj predlogov in uh, eh, povdarjam, da sem mnenja, da je prenosljiv ribolov na koncesije potrebno uvajati samo takrat, kadar država članica tega ne stori sama, takrat, če že, pa potem morajo biti te koncesije zavezujoče. Kolega iz Francije pravi, da si želi boljšega sodelovanja med eh, znanostjo in ribič, ribištvom, s tem se strinjam, ampak če smo povsem iskreni v preteklosti, uh, eh, je zelo prih, pogosto prihajalo do eh, razhajanja med ribiči na eni in znanstveniki na drugi strani. Znanstveniki so bili mnenja, da ribiči niso dovolj izobraženi, da niso dovolj obleščeni. Ribiči po drugi strani pa so rekli, no, ti arogantni znanstveniki tako ali tako nimajo pojma, jaz sem tisti, ki sem vsak dan na morju. Oboji imajo nedvomno prav, ampak jaz sem mnenja, da oboji sodijo za isto mizo in mi kot parlamenti moramo poskrbeti za to, da se bo to zgodilo, kajti nujno potrebujemo podatke. Za vrhom se je potrebno izogibati, eh, veliko ste povedali o tem, dali ste mi prav. Ideje iz Francije se mi zdijo zelo dobre in z veseljem jih bom podrobneje preučila. V vsakem primeru moramo završke na nek način oceniti, ovrednotiti. Kolega iz Združnega kraljestva je na koncu zelo dobro povedal, da nam manjkajo podatki in da bomo eh, preko istovarjanja završkov dobili tudi boljše podatke. Eh, kolega iz Italije pravi, da moramo bolj spoštovati ribiče. To drži, ampak eh, jasno naj povem tudi, da če bomo izpraznili morja, lahko imamo še toliko spoštovanja do ribičev, pa oni vendarle ne bodo imeli od česa živeti. Uh, In moje spoštovanje do ribičev eh, izkazujem tako, da želim poskrbeti, da bodo tudi njihovi otroci in vnuki še lahko eh, delovali v tem poklicu in zato potrebujemo ribe v morju. In eh, bodite pripričani, da v zadnjih mesecih nismo počeli nič druga, kot da smo se ukvarjali s tem poklicom, znanostjo in z vsem drugim, zato da bi izdelali nek pameten sistem. Prenos. Eh, torej sistem prenosljivih eh, koncesij ni izvedljiv, pravi italijanski kolega, ker v sredozemlju kvot ni. Eh, to drži in res v sredozemlju še nimamo kvot in ravno v tem je problem prenosljive koncesije tam eh, ne bi mogli biti predmet trgovanja in ne bi bile izvedljive. In zato sem tudi uvodoma povedala, da potrebujemo posebno poglavje za sredozemlje in za Črno morje. V svoji politični skupini sem eh, svoje kolege prosila, torej kolege iz sredozemskih držav in črnomorskih držav, da se usedejo skupaj in pripravijo ustrezne predloge. Kar zadeva mali ribolov, gospoda Menak je govorila o tem in tudi kolege iz Italije omenjam, da eh, je to definirano po dolžini 12 metrov. Sama sem mnenja, da ta eh, definicija ni prava. Tudi nekdo na 12, z 12 metrov dolgim uh, Eh, Čovnom lahko ugradi zelo močan motor in nabavi opremo, s pomočjo katere je primerljiv z velikim ribičem. Torej, za me je res potrebno preveriti, kakšen je promet eh, ribiča in njegovega podjetja. Potem, kar zadeva kolege, ki pravijo, da trajnostni donos ne bi smel biti zavezojoč do 2015 eh, povedala sem že, da to mora biti zavezujoče in eh, za FMSY, torej za ribolovno umrljivost, imamo dovolj podatkov in je to izvedljivo in zato tukaj ni prostora za pogajanja, kar zdiva prenosljive. Koncesije pa si še enkrat pogledajte moj 19. predlog, mislim, da se naša stališča ne razlikujejo toliko. Hvala, gospod Rumca, podporo, definicijo malega ribolova moramo ponovno preučiti. Uh, Eh, podala sem samo eh, svoj predlog, ne vem, če bo ta sprejet, ampak sem hvaležna za vse ideje. 12 eh, metrov kot opredelitev za mali ribolov se mi zdi pri današnjem stanju tehnike posem zgrešeno. Potem kolegi iz Irske pravijo, da nasprotujejo koncesijam načeloma, to morda drži, ampak še enkrat razmislite o tem, kaj bomo naredili s tistimi državami, kjer imajo presežne zmogljivosti. Eh, potem pa gospa Fraga, gospa Fraga je pračevalka v senci za to poročilo in eh, na našem sestanku je dejala nekaj, kar se mi je zelo uh, eh, uh, utisnilo moram pojasniti, da je gospa Fraga svoj vrstna institucija tukaj. Že leta je v parlamentu in vsa ta leta se ukvarja z ribištvom in pravi, da ni nepoznano bene države, ki je pripravljena priznati, da ima presežne zmogljivosti. Mislim, da je to uh, naročilo nam eh, parlamentu, da ugotovimo, kje obstajajo presežne zmogljivosti. Vemo, da če smo iskreni, eh, moramo ugotoviti, da imamo presežne zmogljivosti, sicer ne bi bili danes tukaj in bi lahko drugače preživljali svoj čas. Potem kolegi zirske, kar zadeva prenosljive koncesije, rekla sem že, Eh, kakšno je moje stališče, imate strah pred možnostjo trgovanja s kvotami v svojem delovnem dokumentu. Eh, to omenjam in tudi v odboru nismo rekli nič drugega, tam sem jasno zapisala, da bi morala možnost trgovanja obstajati samo znotraj države članice in državam članicam. Svetujem, da si to podrobno pogledajo in da organizirajo tudi prenosljivost oziroma možnost trgovanja med različnimi oblikami ribolova. E, kajti seveda, če je omogočena prodaja samo velikim ribičem, potem bodo vsi rekli, oh, v kakšnem položaju so tukaj mali ribiči. Torej, poglejte si to, e, podrobno preučite zadevo in pomagajte svoje vladi, da sprejme pravo odločitev. E, sama osebno pa sem proti možnosti trgovanja čez nacionalne meje. Lahko pa rečem eh, tistim, ki si to želijo, že danes obstajajo dovolj možnosti za tako početje, ampak ne želim, da eh, je to zapisano v eh, samem zakonodajnem aktu. Nekateri pravite, da roki niso uresničljivi, ampak mi govorimo o času po 2015, od 2015 naprej eh, od znanstvenikov vemo in eh, sicer smo povabili znanstvenike iz vseh držav, da je ribolovna umrljivost na ravni največjega eh, trajnostnega donosa izvedljiva, kar pa zdaj v poblastila in prenosljive koncesije mislim, da sem povedala dovolj kolega iz Nizozemske je spraševal, kaj eh, morje sploh lahko ponudi, eh, kako to eh, ugotavljamo. To nam dokazujejo ribiči, to nam dokazujejo znanstveniki in skupaj z ribiči in znanstveniki moramo ugotoviti, katere ribe v morju so in v kolikšni meri so posotni posamezni staleži. In pa Eh, ponovno, kar zadeva prenosljive koncesije, ja, ampak samo znotraj držav članic, kajti če bomo želeli uresničiti ta ambiciozen cilj, eh, bomo nedomno imeli težave, ampak vendarle sem hvaležna, da se je celoten Evropski parlament eh, zedinil glede tega, da vse tri velike sklade, ribiški, kmetijski in kohezijski sklad, združimo v enem okviru eh, vsak sektor sam odloča o eh, denarju, ampak dogovorili se bomo o tem, eh, eh, kako ta denar porazdeliti in mislim, da bi se morali tukaj posvetovati tudi o podpori za eh, usposob, usposabljanje in iz, izobraževanje, zato da bodo ribiči imeli tudi druge alternative. Eh, Mislim, da o roku 2015 sem povedala dovolj, ni več kaj dodati, potem kar zadeva eh, postopni pristop, začeli bi z ribolovno umrljivostjo na ravni največjega trajnostnega donosa in prišli na največji trajnostni donos, ko bomo imeli dovolj podatkov in upam, da bomo v prihodnjih mesecih tudi oblikovali ustrezen predlog. Potem, kar zadeva eh, prestrok nadzor, kar ste omenjali. Eh, Eh, to lahko rečem samo, da bodite zelo previdni, kajti v zadnjih letih smo se uh, naučili, da v nekaterih državah se nadzor pravzaprav sploh ni izvajal. In če se bo še naprej dogajalo, da se nadzor ne bo izvajal, uh, potem lahko mi in tudi vi v vaših parlamentih sprejemate, kar hočete. Sem eh, človek z domišljijo in eh, si znam predstavljati, kako se je mogoče zakonodaji izogniti in zato, da se to ne dogaja, potrebujemo ustrezen nadzor. Seveda eh, pa v večini še vedno gre za poštene ribiče. Potem, kar zadeva presežne zmogljivosti, Eh, in eh, kar zadeva uporabo završkov, razprava tukaj še poteka, ampak po našem mnenju bi morali tiste, tiste ki lovijo mladice, kaznovati na tak ali drugačen način. Uh, To bomo še podrobno preučili, ampak mislim, da lahko v določeni meri tudi zaupamo ribičem, da so se naučili, da eh, mladic ne smejo eh, poloviti preden odrastejo, ampak seveda tudi tistim, ki niso tako dovolj pametni, da bi to sami spoznali, moramo pomagati pri tem. Eh, Ker pa zadeva pristojbine, prosim, da mi to pisno posredujete, o tem zaenkrat sploh ni bilo govora in to težko komentiram. Kar pa zadeva Galicijo, v bližnji prihodnosti bom odšla tja, upam, da se bomo tam tudi sestali in da bomo skupaj razmišljali o tem, kako zagotoviti socialno pravičnost. Seveda obstajajo tu tudi drugi skladi in tudi gospoda Menaki je povedala, da je tudi v Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo na voljo nekaj denarja za to, da bomo lahko to dobro uredili. Prav imate, ni potrebno, da slepo spoštujemo previdnostno načelo, ampak tega tudi ne počnemo, ampak vsi zelo eh, zauzeto razmišljamo o tem, kakšne so najboljše rešitve. Potrebno je seveda razlikovati med industrijskim in obalnim ribolovom, ampak to tudi počnemo in to eh, zelo resno upoštevamo. Gospod Ortol, hvala za prijazne besede. Ste predsednik Nemškega ribiškega združenja in če to Nemško združenje je tako prijazno do mene, potem očitno nisem naredila kaj dosti narobe. Najlepša hvala. In to je bilo vse. Hvala, gospa Rodost, za vaš prispevek, da ste odgovorili na vprašanje. Sedaj pa gremo kar naprej hitro, ker že zamujamo naslednji del in sicer glede skupne roditve eh, trgov in proizvodskih organizacij. Deset minut, gospod Ostrujanov Stevenson, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, dragi poslanci. Najprej bi obravnaval vprašanje organizacij proizvajalcev. V EU jih je 214 in ima zelo pomembno vlogo kot protivtež eh, prodajalcem, poleg tega pa upravljajo delo ribičev in to koristi eh, njihovim članov. Družni so bolj eh, učinkoviti kot drugi in sam si želim usmerjanje organizacij proizvajalcev tako, da lahko dejansko postanejo še učinkovitejši in da bodo ključni igravci v eh, tem, da bi dosegli trajnostni ribolov. Kaj si želimo? Želimo, moramo določiti minimalno število članov, ki naj jih ima takšna organizacija. Majhne organizacije proizvajalcev bi morali združiti čez nacionalne. Organizacije proizvajalcev bi morali spodbujati znotraj morskih bazenov, tako da bi dejansko se vsi držali skupnih in obvezujočih pravil. Internacionalizacija takšnih organizacij uh, vzpostavljanje čezmejnih organizacij bo omogočilo podjetjem, da postanejo bolj konkurenčne na mednarodni ravni, tako da bi dejansko dosegli strategijo EU 2020 in da bi dosegli trge zunaj EU. Sveda prihaja do odločenih prikrivanj eh, med mojim poročilom in poročilom eh, gospe Robus, ki smo ga pravkar obravnavali, vendar zakaj gre. Če želimo doseči regionalizacijo, moramo upoštevati, da je to pomembno z organizacije proizvajalcev, morajo torej biti vključene v eh, nadzor ribolovnega napora in zato bi morala Evropska komisija predstaviti več možnosti za vsakodnevno upravljanje. In države članice bi se morali odločiti, katere, katere ukrepe so najprimernejši za njo, za njen ribiški sektor. Trajnostno ribištvo je nujnega, nujno pomembnejše od same integritete pogodb. Eh, poleg tega bodo organizacije uh, imele pomembno vlogo pri prenosljivih ribolovnih koncesijah. No, te prenosljive ribolovne koncesije bi morale biti prostovoljne, kot smo danes že slišali, in države članice bi morale imeti to možnost, da uh, Eh, to dodeljuje na sedem ali osem let, ne pa petnajst let, kot to predlaga Evropska komisija. Države članice morajo biti tiste, ki so imeli končno odločitev, ali lahko koncesije eh, tržijo ali ne. Dejansko moramo poskrbeti za to, da ne bo prišlo do koncentracije TFC-jev med močnimi eh, ribolovnimi podjetji. To bi dejansko lahko imelo negativne posledice, to bi negativno vplivalo vplivalo na delovna mesta v tem sektorju. Poleg tega zavržki tudi tu bodo organizacije proizvajalcev imele pomembno vlogo, pa tudi, pa tudi na druga področja. Komisija predlaga, da bi organizacije proizvajalcev, eh, da dejansko bi završke eh, razdelile med eh, recimo uh, dobrodelne organizacije in tako naprej. Vendar to bi dejansko imelo zastrešljiv učinek na trge, uh, saj bi to dejansko še bolj zmanjšalo um, cene. Takšne ribe naj se uporabijo za vabe, recimo, ali kaj podobnega. Um, torej, to moramo upoštevati. Poleg tega pa bi. Um, Evropski sklad za ribištvo moral financirati to vrstne ukrepe. Poleg tega moramo spodbujati moderne tehnologije, da koristijo sektorju. Recimo obstajajo elektronske eh, naprave, ki nam lahko pri tem pomagajo, lahko pravimo moderne tehnologije zato, da izboljšamo popoznavanje eh, trgov v EU, torej lahko bi se dejansko eh, povezali in na ta način bi organizacije proizvajalce dejansko lahko bolje usmerjale eh, količino vrst rib na trgu. Eh, in tudi Evropski sklad bi moral spodbujati inovacije na tem področju. Kar zadeva intervencije na trgu, tu je prišlo do burne razprave, ki sem ji bil priča glede predloga komisije kakršna koli intervencija na prostem trgu, kot recimo sistem skladiščenja, seveda vpliva na ceno. In ko govorimo o minimalnih cenah, moramo biti res zelo previdni. 45 milijonov evrov je bilo dodeljenih eh, v Evropskem skladu za ribištvo za zamrzovanje rib. Eh, skladiščenje pa bi tudi bilo strošek Evropskega sklada, vendar odločene organizacije menijo, da da bi morali imeti minimalno ceno, saj to pomeni nekašno stabilnost trga. Predvidevam, da bo dejansko prišlo do intenzivnih eh, pogajanj glede tega, ko bom dobil madmaje za svoje poročilo. Medar mislim, da bi odprava uh, najnižje cene pomenila to, da bi se organizacije dejansko lotile boljših tržnih ukrepov. Potem še eno sporno vprašanje je vključeno je povezano z vprašanjem označevanja potrošniki želijo jasne informacije to je nujno moramo odstraniti um, zavajajoče eko oznake, vse pravijo, da so trajnostne in, in, in okoljsko prijazne. Prišel sem do zaključka, da EU sama bi morala vzpostaviti minimalna pravila za evropske prostovoljne eko oznake. Torej, kar zadeva informacije na oznakah, naj povem, da moramo imeti gor vsaj datum uh, ehm, istovora, uh, eh, datum ulova pa bi moral biti prostovolen. Poleg tega pa bi morali še uh, vključiti določene druge informacije, recimo temperaturo, vlažnost, eh, podatke o predelavi in tako naprej. Poleg tega pa tudi potrebovali informacije o embalaži. Potem imamo še zamrznjene in konzervirane eh, ribje proizvode. Tu, je, tu bi potrebovali določene dodatne informacije, recimo ali je bila neka eh, riba že, zamr, že zamrznjena, odmrznjena, znova zamrznjena. Poleg tega moramo omogočiti popolno sledljivost proizvodov. Kar zadeva trženje ribih in ribolovnih proizvodov, mislim, da bi potrebovali posebno uredbo, tudi komisija to obljubila. Številni predstavniki sektorja pa so presenečeni in pravijo, da obstoječa pravila so dobra in če bi imeli novo, novo zakonodajo, bi eh, morala biti takšna, da ne bi otežila njihovo delo kar zadeva vprašanje ribogojstva. Moramo eh, povečati eh, ribogojstvo, saj potrošniki želijo eh, vedno več rib. Danes smo le 40 odstotno samo, torej le 40 odstotkov rib, ki se pojejo v Evropi, prihaja iz Evropske unije. Torej, dejansko obstajajo velike priložnosti za ribogojstvo. Profesionalne organizacije, tako organizacije proizvajalcev kot medpanožne organizacije bi morale imeti možnost, da uh, sodelujejo v komunikacijskih, uh, v, v, torej v um, kampanje za ozaveščanje in podobno. In to bi res morali podpreti. Mislim, da bi morali. Eh, zadeve urejati na čim boljši način, moramo okrepiti um, obstoječe svetovalne odbore, ki morajo res pomagati komisiji pri svojem delu. Hvala, gospod Stevenson. Sedaj pa kar začenjamo z razpravo. Gospod Torres Kolomer iz Španskega senata, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi rad uvodoma nekaj povedal. In sicer sporazum EU Papua Nova Gvineja glede prostega pretoka blaga. To ni nič slabega, vendar vseeno v tej državi so, se ne upošteva pri glede izvora. Tam uh, lovijo uh, ladje iz celotnega Pacifika brez kakršnega koli nadzora, potem iztovolijo ribe v Papoj Novi uh, Gvineji, potem se tam ribe predelajo v pogojih tretjega sveta, zlasti, ko gre za delovne pogoje. In zanima me, kako bo nova, nova redba sud dejansko uh, lahko omogočila lojalno konkurenco, ko gre za proizvode uh, iz tretjih držav, kjer se ne upoštevajo pravila glede pogoja dela in glede varstva okolja in potešnih glede označevanja. Nove, nove določbe uh, povzročajo logistične uh, težave. Torej, določene ladje recimo plujejo tri dni in šle na to, istovorijo uh, svoj ulov in mislim, da ni prav nič praktično, če zahtevamo um, datum ulova. Mislim, da je dovolj, če zahtevamo zgolj datum istovarjanja. Hvala, gospod Torres. Gospod Ben iz Bundestaga, izvolite. Senjora Bem. Gospa Bem. Fin da. Hvala lepa, gospod predsednik. Samo nekaj komentarjev v zvezi z četrtim poglavjem obveščanje potrošnikov. Mislim, da je zelo pomembno, da uvedemo obvezujoče podatke glede časa ulova, zato da zagotovimo sledljivost izdelka in da je to čim bolj izvedljivo. Poleg tega mislim, da moramo preučiti vprašanje zamrznjeno, odtaljeno in tako naprej. Jasno mora biti, kdaj je bil izdelek ponovno zamrznjen in iz oznake mora biti jasno, ali je izdelek biti ob, bil obdelan svež ali odtaljen. Še nekaj me čudi, namreč, da se pri predelanih izdelkih navede le ime obrata. Mislim, da bi bilo smiselno, če bi tudi znanstveno ime uporabili, ne glede na to, koliko predelan je izdelek. Potem še vprašanje najmanjših velikosti. Pri eh, skupni ribiški politiki moramo uvesti uredbo, ki bo veljala za vse. Imamo prepoved za vrškov in eh, potem bodo najmanjše velikosti brez pomena, kajti te ulove bomo ustrezno sankcionirali, ampak pri tej skupni ureditvi trga tega ne potrebujemo. Hvala. Hvala lepa, gospa Miranda iz Evropskega parlamenta. Izvolite. Hvala, gospod predsednik več poslancev iz nacionalnih parlamentov in iz Evropskega parlamenta so omenjali mali obaljni ribolov, trajnostni ribolov, poleg tega pa so tudi govorili o, o trajnostnem ribogojstvu. V Galici imamo več takšnih primerov, ko se gojijo školke in eh, v okviru sud govorimo o zaščitenih geografskih znakah in torej eh, vendar gre za majhne številke. Zato mislim, da bi morali dejansko to podpirati, ravno to eh, ZGP-je in dejansko, da bi imeli posebne ukrepe za proizvajalce takšnih eh, proizvajalcev. Zato bi morali člene najspremeniti in bi morali govoriti o o ribogojstvu, morali bi govoriti o tem, da moramo takšne, rib, takšne proizvode, recimo, ki, so, ki, so, ki imajo ZGP, da se, posebej, um, da se jih posebej označi. Takšnih eh, stvari se ne podpira dovolj in mi obžalujemo, da uh, eh, nima takšnega stališča. V drugih v drugih parlamentih se mora to bolj podpira kot v španskem parlamentu, zato bi radi predelavo ribjih proizvodov uh, in, in drugih morskih proizvod bi dejansko lahko to zaščitili tudi na evropski ravni. Gospod Lupinis iz Litve, izvolite. Uh, štjastu, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Potrošnik mora vedno vedeti, kaj kupi. Podatki so obvezujoči. Ampak tukaj ne smemo pretiravati. Vsega pač ni mogoče zapisati na etiketo. Vse ima svojo ceno. Uredba predvideva, da bomo zagotovili več podatkov in da izjem ne bo. Tukaj se mi porajajo dvomi če niso predvidene izjeme, potem se lahko pojavijo težave. Naprimer, če je treba navesti vrsto ribe in če je treba navesti vrsto rib pri izdelkih, ki so iz rib, ne, torej, ki so iz rib. Zato bi lahko proizvajalci eh, zašli v težave. Če zahtevamo preveč z vidika podatkov, potem je upravna obremenitev prevelika, to pa vodi tudi v dodatne stroške. Zato vas v vsakem primeru prosim za izjeme, vse v določenih primerjih. Hvala, gospod Garcia Diez iz eh, španskega parlamenta. Hvala, ne bom ponavljal to, kar smo že slišali. Prisluhnil sem temu, kar smo rekli in vsi se strinjamo s tem, da, moramo, da mora biti rib, ribištvo bolj ribičkonosno. Led pa bi vprašal poročevalca, če se strinja s tem, kar sam menim. Prvič, če želimo, da ribištvo se ne ukvarja z, mladici, z mladico, potem bi v členu 8b morali prepovedati, da se istovori več kot 25 odstotkov eh, završkov iz eh, rib, ki se tržijo. Drugič, kar zadeva skupni sklad iz eh, člena 38, mislim, da bi sklad moral omogočiti to, da se v njih združuje tako javna kot zasebna sredstva. In tretjič, v členu 45, kjer se govori o pr prostovoljnem sodelovanju, ki je zaenkrat obvezujoča. No, menimo, da informacije glede okolja, kot moramo določati, glede na določene minimume, ki obstajajo v zakonodaji skupnosti in ni treba. Uh, ne, ne sme se podajati nobenih podatkov, ki se jih ne more preveriti. In zanima me, če menite, da bi, da bi to bila lahko dejansko izboljšanje za ribiški sektor. Torej, da ne bo prišlo do uh, težav za ribiški sektor. Zanima me, kaj meni poročevalc o mojih predlogih. Torej, evropski. Morali bi se tudi držati tega, da če evropski ribič ne sme nečesa početi, potem bi morala enaka pravila veljati tudi za uh, druge ribiče, torej za tiste ribiče, ki izvažajo svoje ribe v EU. Vsi bi morali upoštevati tista pravila, kot jih zahtevamo sami. Hvala. Gospod Papa Đorđio, izvolite, iz grškega parlamenta. Hvala etiketiranje, označevanje izdelkov, izdelkov iz ribogojstva iz tretjih držav. Zahteva se, da piše država izvora v zadnjih treh mesecih hranjenja. Važemo veliko rib iz tretjih držav in glede teh rib nimamo nobenih informacij nimamo informacij glede tega, odkot uh, eh, so prišle te ribe, niti nič. Potem italijanski kolega je že govoril o školkah. Uvozniki, vsaj v moji državi, pogosto menijo, da školjke so bolne, jih vrnejo ali jih uničijo. In tu pravzaprav govorimo o školjkah, ki se izvažajo iz EU. In to je precejšnje breme za proizvajalce. Potem še nekaj bi rad opozoril strategija, o kateri bomo razpravljali. Odnos velikih držav v sredozemlju. Turčija, denimo, daje veliko subvencij za izvoz, poleg tega pa tudi plačuje visoke carine. In te ladje pravzaprav uh, lovijo v istem morju kot naše in moramo stojiti nekaj glede tega, kaj ti dejansko prihaja do nelojalne uh, Eh, konkurence, uničujejo se torej, pogoj dela za naše ribiče zaradi takšne nelojalne kon konkurence in s tem se moramo spopasti. In potem še nekaj. Pomorska strategija. Kaj se zgodi, ko torej moramo moramo upoštevati, da morje je eno, ima, je torej enovito in to moramo upoštevati v odnosi z, naš, s, s tretjimi državami. Steven Šampana. Hvala, sedaj bom dal besedo gospodu Stevensonu, da se odzove na to, kar smo slišali. Hvala lepa, gospod predsednik. Bom kar združil odgovore. Veliko vprašanje je bilo o označevanju. Torej, imeli smo veliko spremembo, imeli smo drugo branje uredbe o informacije, informacije za potrošnike in dejansko smo imeli dolg trialog glede tega predloga uredbe in uredbe skoraj propada tako, kot se je že zgodilo pri drugi uredbi, ki je obravnavala nove prehranske izdelke. No, E, to se sedaj ni zgodilo, delo, ki je potekalo tri leta, ni propadlo, šlo je za delo, ki je poteklo tri leta in končno smo dobili kompromis in prosili smo komisijo naj izvede presojo vpliva glede označevanja države zvora. Številni člani, oziroma številni poslanci so zahtevali to, ko gre za mešane prehranske izdelke, ko gre za zamrzane izdelke, ko gre za konzervirane izdelke. To so situacije, ko imamo pico, ki ima na sebi več vrst mesa. In za proizvajalce so dejali, da bi bilo zelo težko na, na lepko napisati države zvora za vse sestavine, ki so na tej pici. Kajti uh, s, uh, s, proizvodi se spreminjajo morda celo vsake pol ure in kako bomo sedaj um, lahko spremenili oznake vsake pol ure, da bomo dejansko lahko odražali realnost. In številni so mi dejali potem, ko so to vse preučili. In prosili smo tudi komisijo naj predstavi presoje vpliva. No, potem so pa vsi rekli, no, sedaj prisut pa imate nove predloge glede označevanja in znova bo se od proizvajalcev mešanih ribih eh, izdelkov želeli, da podaja države zbora, recimo, ko gre za konzervirane ali zmrznjene izdelke. In to je za nje eh, zelo velik posel, ki ga morda sploh ne more speljati. Določeni proizvajalci, predelovalci so mi dejali, da bi morali ta del v celoti črtati. Danes do povdne sem imel dolgo razpravo s predstavniki komisije glede tega. Določene vidike označevanja pa mislim, da so nujni zlasti, ko gre za evropsko ekološko označevanje. Ko mi vsako demanaki sem se o tem pogovarjal in to tudi povezano z določenimi drugimi vprašanji, kako bomo dejansko dosegli enaka pravila za vse, ko gre za uvoženo eh, ribo, ko gre za uh, Eh, ribe iz ribogonjištva in ribe iz evropskih morij. Naši proizvajalci se morajo držati zelo strogih kriterijev in nekateri pravijo, da čeprav uvažamo 60 odstotkov ribih izdelkov, ki jih eh, konzumiramo, pa nimamo enakih pravil za to uvoženo blago. Zavedam se, tega, kar dela gospod Papa Đorđo. Morali imeti enake ukrepe za vse, morali bi preprečiti, da izdelke, ki ne izpolnjujejo naših kriterijev, sploh ne bi prišli v EU. To bi bilo zelo težko, kajti moramo se držati pravil STO-ja. Bi pa bilo mogoče, če bi imeli prostovoljno eko označevanje, ki bi ki bi ga prepoznavali eh, potrošniki, da bi imeli recimo EU eh, znak na eh, takšnem proizvajalcu in bi potrošniki vedeli, da gre za proizvod, ki je eh, torej trajnosten v svoji naravi, ki upošteva socialne in ekonomske vidike in tako naprej. No, tega STO ne obravnava. No in na ta način bi lahko potrošnikom vlili zaupanje v takšne izdelke in potem bi tudi proizvajalci iz tretjih držav uh, lahko zaprosili za to eko oznako, vendar ti proizvajalci potem morali izpolnjevati iste standarde, kot jih zahtevamo od proizvajalcev znotraj EU. Torej, mislim, da bi morali razmišljati v tej smeri. Uh, in to bi lahko vključili v poročilo o sud. Potem še nekaj glede označevanja. Eh, datum istovora namesto datum ulova. Komisija je predlagala v svojem predlogu datum ulova, ki naj bo zavezujoč. Hvaležen sem kolegom iz Galicije, ki so mi zadevo zelo jasno predstavili. Obiskal sem tudi Galicijo za pripravo tega poročila in v Galiciji so mi dejali, ko imamo male obaljne ribiče, ti gredo na morje in se še isti dan eh, vrnejo s svežimi ribami. Oni istovorijo povsem enako svežo ribo kot nekdo, ki gre uh, z večjo ladjo na morje in potem ostane na morju teden ali dva, vendar te ribe ima na ledu in te ribe so dejansko enako sveže kot tiste, ki jih nek ribič ulovi v, ulovi v istem dnevu oziroma ribiš morda sploh nima ledu na krovu in, in so lahko uh, njegove ribe celo manj sveže. Tako da mislim, da bi dejansko zavezujoče uh, moralo biti samo to, da se zapiše datum istovora. No, bi pa morda lahko rekli, da je datum ulova lahko prostovoljna določba. No, morda pa bi to lahko bilo vseeno zavajajoče za uh, kupce, ker bi potem kupci dali, no, ta riba je. Uh, stara en dan, druga pa dva tedna in potem je kupec menil, da je tista riba, ki je stara le en dan, bolj sveža, kar pa ni nujno vedno res. To, da imamo veliko datumov na oznakah, je lahko zavajoče. Imamo recimo pri zamrznenih izdelkih lahko datum uh, zamrznitve. Uh, potem pa še datum ulova, datum iz tovora. Kaj si bo mislil potrošnik? Potrošnik je mislil, da je ta zamrznjen izdelek, da ni dober, ker se jim bo zdelo, da je uh, riba stara dve letiri. Ne vem, res moramo biti zelo previdni glede tega, kako se bomo lotili označevanja. In hvala vsem, ki ste se oglasili glede tega naš kolega iz eh, španskega senata, ki mislim, da je že odšel, je izpostavil vprašanje Papue Nove Gvineje in eh, našega sporazuma z to državo. Sveda imamo s temi sporazumi veliko težave. Moj kolega gospod Kazak je izpostavil, da bomo malim obaljnim ribičem v Papuji Nove Gvineji uh, izboljšali uh, Eh, življenjski standard. Ko smo eh, podpisali sporazum, so prišli Kitajci. Kitajci so, iz, so zgradili veliko predelovalno tovarno s svojimi delavci, ne z delavci iz. Uh, Papue Nove Gvineje. In potem so začeli prinašati kitajske ribe v Papu uh, eh, Novo Gvinejo in iz Papue Nove Gvineje začeli izvažati ribe v EU. In s tem smo dejansko zrušili uh, koncept sporazuma FTA. In uh, torej vse to moramo res upoštevati in moramo biti zelo previdni pri tudi FTA. In mislim, da sem s tem dejansko odgovoril na vsa vprašanja. Hvala. Sedaj pa še zadnja, zadnja delna skupina glede perspektiv za nov Evropski pomorski in ribiški sklad. Gospod Alan Kadek ima besedo, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Hvala kolegom, ki so tako motivirani, da so še z nami in ki so sploh se odločili, priti sem danes razpravljati o tej temi. Bom skušal biti kratek, kajti imamo že kar nekaj zamude. Najprej naj vam povem časovnico. 24. aprila bomo predstavili delovni dokument, 29, 19. septembra se bo to obravnavalo, potem se bomo o tem glasovali na odboru in januarja na plenarnem zasedanju, januarja 2013. Evropski sklad za pomo pomorstvo in ribištvo MFF je nekaj, kar odstopa od uh, osnovne uredbe. Tu bo šlo za financiranje na osnovi uh, tega, pač kar bomo sprejeli v osnovni uredbi. Gre za 6,7 milijard evrov za obdobje 2014-2020 v okviru skupne strategije, v okviru kohezijske politike in kohezijska politika eh, predstavlja eh, zelo veliko mm, denarja. Torej gre za uh, proračun, ki bo na voljo za ribištvo. Gotovo bo seveda MFF povezan s tem, kar bo v osnovni uredbi Eh, vendar vam pa lahko že sedaj povem nekaj stvari. Prvič, želim, da bi MFF bil najprej na voljo ribištvu. Torej, za naše ribiče bi morali imeti ta sklad ne pa da, bo na koncu, da bodo na koncu ta denar dobili prodajalci uh, pic uh, ali česa drugega. Ne želim, seveda imam veliko spoštovanja do prodajalcev pic, vendar vseeno želim, da se ta denar porabi za ribiče. Po sami definiciji je ta sklad namenjen ribičem in ribištvu. In je tudi namenjen temu, da se ohranijo veri. To sta dva elementa, ki sta zelo pomembna. Ribiči in veri številne stvari so zanimive. Recimo, komisija obravnava v svojem predlogu ribogojstvo. Ne glede, če govorimo o sud, o financiranju ali osnovni uredbi, vedno gre za predloge komisije. Sedaj smo v obdobju soodločanja. Eh, in kot pravi, kot odloča Lizbonska pogodba, bomo skupaj odločali glede reforme SRP. Torej, če se povrnem na vprašanje predloga, eh, številne predloge so zanimivi, zlasti glede medpanožnih organizacij, glede zbliževanja eh, ribičev in znanstvenikov. To je zelo zanimivo. Potem. in potem uh, lokalna, torej regionalizacija in tako naprej. Vendar v poglavju ena moramo pa številne stvari preučiti. Sveda moramo ohraniti uh, podporo uh, ribiškemu sektorju, vendar pa je nujno, da bi dodali še en cilj, ki ga sedaj ni in sicer ribištvo v okviru razvoja in konkurenčnosti ne, ne smemo pa eh, zahtevati tega, da se ribiči prekvalificirajo za nekaj drugega. Ne, želimo, da ribištvo se ohrani, ne pa, da se ljudje prekvalificirajo. Moramo pomagati tudi mladim, da vstopijo v ta sektor. Mladi morajo imeti omogočen vstop v ribiške poklice zlasti, ko gre za mali obaljni ribolov. Morali bi spodbujati MSP -e na področju ribištva in morali bi spodbujati izobraževanje na tem področju. Potem pa še nekaj, kar po pogrešamo v tem predlogu in sicer tudi imeli uh, uh, podporni program za ribiče, ki jih prizadane uh, eh, neka kriza. Poleg tega je pomembno tudi vprašanje obnavljanja ladje. Tega vprašanja sploh ni v predlogu. In mislim, da moramo obnavljati evropsko floto. Evropsko ladje je vedno bolj staro, poprečna starost ladje je 27 let in te ladje niso več varne, poleg tega porabijo veliko energije, proizvajajo veliko CO2, zato dejansko potrebujemo obnovitev ladij. Če ne bomo nič naredili sedaj, čez 15 let ne bomo imeli več nobene ladje, zgolj nekaj industrijskih ladij. Zato je to pomembno. Prek tega moramo spodbujati uh, inovacije na področju uh, razvoja pristanišč. Komisija govori le o prepovedi završkov. To je seveda dobro, vendar moramo upoštevati tudi druge stvari, tehnično gledano tega ne moremo doseči kot tako, da imamo neke spremljevalne ukrepe. Moramo torej nekaj storiti glede tega. Gospa komisarka je povedala že nekaj v, tej, eh, v tem smislu, tako da mislim, da tu napredujemo. Poleg tega je treba imeti mehanizem regulacije, zlasti gre za uh, pomoč pri skladiščenju. Komisija predlaga, da bi to postopoma zmanjšali in da bi na ta način urejali ceno na trgu. Potem pa še nekaj. Nekjer se namenja regionalizacija, nam pa se zdi regionalizacija eh, zelo pomembna. Marija Patroneski je bila poročevalka za zeleno knjigo in v zeleni knjigi je jasno pisala, da želimo dejansko realno regionalizacijo in gotovo nišče nima nič proti vendar regionalizacija se ne omenja in mislim, da bi na ta način rešili veliko težav. Torej, v, v predlogu, ki ga vidimo, imamo več pravnih težav glede, glede odnosa s pogodbo. Uh, mislim pa, da je treba tudi črtati koncept Eh, prenosljivih ribolovnih eh, koncesij. Ulrike je predstavila nekaj uh, predlogov glede tega, vendar glede tega bomo morali še veliko delati. Torej, toliko glede Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. No, seveda, ta predlog se bo razvijal glede na to, kako se bo razvijala razprava o uh, osnovni uredbi torej z veseljem bom odgovoril na vaše vprašanja. Hvala. Hvala. No, potem pa, kar začnimo z vprašanji. Gospod Naudinc iz Latvije, izvolite. Godata iz Prekša, da ta je kungs, eh, godata iz Kada kungs. Hvala. Gospod Kadek, mm, kolegice in kolegi, imam komentar, ne vprašanje komentar je namenjen stališču Latvije glede tega instrumenta. Mislim, da moramo podpreti tudi druge ukrepe posodobitev, zato da zagotovimo varno plovbo in energetsko učinkovitost. Naprimer, podpiramo zamenjavo motorjev z bolj učinkovitimi različicami motorjev, ki so tudi bolj okolju prijazni. tudi javnost podpira to, da bi posodobili motorje. In če kdo temu nasprotuje, v bistvu nasprotuje temu, da bi nasplošno povečali učinkovitost in okoljsko prijaznost, kar zadeva ribištvo in ribogojstvo, mislim, da bi podpreti morali tudi proizvodni proces, zato da bi ustvarili dodano vrednost. Tretjič. Večja podjetja, ki se ukvarjajo z predelavo izdelkov, zaposlujejo zelo veliko ljudi in če ne presežejo določenih meja, mislim, da bi jih morali podpirati v enaki meri kot mala in srednja podjetja. Takšna podjetja zagotavljajo delovna mesta za lokalno prebivalstvo, še posebej v priobalnih območjih, ki so popolnoma odvisna od ribiške industrije. Zahvaljujem se tudi odboru za ribištvo Evropskega parlamenta za organizacijo tega dogodka. Hvala. Senjor. Hvala lepa. Gospod Tisklin iz Švedske, izvolite. Ta, ta, ker, Ulf, Rando, ta, ker. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod Kadek. Ko govorimo o Evropskem skladu za ribištvo, moramo upoštevati, da je vse povezano. Subvencije za ekosistem morajo predstavljati osnovo za vse in kako sem že povedal, je za švedsko trajnost predpogoj predpogoj za gospodarsko in socialno trajnost. Seveda je zelo pomembno, da se držimo roka za največji trajnostni donos do leta 2015. Ne gre za to, da bi preoblikovali kvote, ampak da bi ustvarili osnovo za nadaljevanje ribištva v prihodnosti. Želimo si torej takšne kvote, takšen sistem, ki bo omogočal nova delovna mesta, ki bo zagotovil trajnost. Gospodarska pomoč je vedno vprašanje pravega ravnotežja, zato ker ne smemo izkrivljati konkurence. Povedali ste, da lahko zelo pozitivno prispevamo, da lahko zaščitimo vasi, lahko zaščitimo vod, vodovje imamo tudi druge ukrepe, ki so na voljo. Ampak skladi bi se med seboj morali sodelovati. Imamo predelavo na v majhnem obsegu, razmislimo pa lahko tudi o ribiškem turizmu. To je tudi nekaj, o čemer lahko razmislimo, ko razmišljamo o preoblikovanju industrije. Želimo si ustrezno pomorsko politiko, zato da bodo ukrepi pravila v zvezi z vodami in druga pravila lahko vključena v to. Mislim, da je jasno nasprotje med tem, kar komisija pravi po eni strani in tem, kar je vključeno v predlog reforme. Če podpremo skupno ribiško politiko, potem dejansko povemo, da obstaja medsebojna odvisnost med tema dvema področjama. Hvala gospa Jutova. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Kadek, hvala lepa za vašo predstavitev. Imam samo eno vprašanje. Pred sabo imate mnenja komisije in mnenja držav članic o delovanju Evropskega sklada za ribištvo, ki trenutno velja, naprimer v zvezi s prednostnimi nalogami, programi in postopki. Vprašanje je v bistvu, katera besedila delujejo, katera ne. Hvala. Sedaj pa gospod Dejon iz Francije. Hvala lepa, gospod predsednik. Že 20 let imamo specifični instrument financiranja ribištva. Imeli smo tudi ustrezen sklad. 4,1 milijardo evrov za obdobje 2000 do 2006, potem smo imeli tudi financiranje plovil, sedaj pa govorimo o 3,8 milijardah za dva, od, obdobje 2006 do 2013. Sedaj pa govorimo o Evropskem skladu za ribištvo in poja, poraja se nam nekaj vprašanj. Zanima nas, kaj je mogoče financirati s tem skladom. Usmerjevalni sklad je bil namenjen samo ribištvu, torej ribičem in njihovemu orodju. Leta 2007 je Evropski sklad za ribištvo odpravil pomoč za proizvodnjo, zato da so podpirali tudi dejavnosti, naprimer predelavo izdelkov in turizem. Zdi se, da smo sedaj združili pomorsko industrijo in tudi ribištvo. In če je cilj ta, da bi imeli trajnostno ribištvo in ob enem spodbujali ozemeljski in uravnotežen razvoj v duhu solidarnosti, potem moramo poskrbeti, da bo ribiška politika povezana z kohezijsko politiko. Vprašanje je, ali lahko dobimo jamstvo, da bo del proračuna namenjen samo temu. Zanima me torej, kje se bo končala integrirana ribiška politika, kje je tisti menik. Imamo raznovrstnost flore in faune, voda. Zanima me torej, ali je to vključeno v stroške in izdatke. Če si ogledamo razvoj dogodkov, se porajajo vprašanja v zvezi z finančnimi sredstvi, ki bodo na voljo skupni ribiški politiki. Hvala. Hvala, sedaj pa predstavnik Finske. Chairman, colleagues, thank you, Mr. Kadek. Hvala lepa, gospod Kadek. Gospe in gospodje. Štiri komentarje imam. Ti vidiki so zelo pomembni vsakodnevnega življenja v severnem delu Evrope. Prvič, potrebujemo naložbeno pomoč za novo infrastrukturo, pristanišča in zmogljivosti še posebej mesta za istovarjanje za priobalni ribolov in kopenski ribolov. To bi bilo zelo pomembno, izboljšalo bi seveda tudi kakovost rib, zmanjšalo porabo goriva in olajšalo dostop rib do trgov, okrepilo pa bi tudi sodelovanje med ribiči drugič. Oblikovati moramo svežen za zagon za majhne ribiče. To bi bilo ključnega pomena za te podjetnike. Svežen mora biti podoben tistemu, ki velja za ribogojstvo v okviru Evropskega sklada za ribištvo. Mali ribiči v priobalnem ribolovu se zelo širijo in propadli bodo še hitreje, če ne bo ukrepov za to, da bi jim pomagali. Tretjič, naložbe za to, da se izognemo škodi, ki jo povzročijo tjulni in ptiči, ti ukrepi bi morali biti na voljo tudi v manjših priobalnih območjih. Težko je omejiti škodo, ki jo povzročijo tjulni. In še zadnji komentar. Mislim, da bi morali zagotoviti obravnavo, ki je enaka za vse tako za majhne eh, ribiče, ki so, ki so korist priobalnim ribolovom, kot tudi z kopenskim ribolovom. Hvala. Hvala, gospod Pringel iz Jerske. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala gospodu Kadeku za njegovo predstavitev. Samo nekaj hitrih in kratkih komentarjev v zvezi z Evropskim skladom za ribištvo. Strinjam se z gospodom Kadekom in s tem, da moramo podpirati ribiče, ki so v kriznih težava, ampak mislim, da bi to moralo veljati tudi za posadko. Mislim, da bi morali zagotoviti tudi financiranje za varnostne ukrepe, zato da bi izboljšali varnost flot. Mislim pa, da moramo usmeriti finančna sredstva tudi v skupnosti, ki so v težavah zaradi manjše aktivnosti ribištva. Sam predstavljam skupnost na severu-zahodu Irske in mi smo v zelo velikih težavah in več skupnosti je takšnih, zato potrebujemo pomoč. Morda bi lahko razmislili o alternativnem razvoju ribiške industrije, ampak tega ne bi smele voditi organizacije proizvajalcev, zato ker te se pogosto osredotočajo samo na ribolov in operacije. Mislim, da bi za to morali skrbeti lokalne oblasti ali lokalna partnerstva, zato da bodo te skupnosti trajnostne v prihodnosti. Hvala. Hvala. Še dva poslanca, ki ste še spregovorila. No, vendar prosim, da bi imeli še pet minut eh, časa za gospoda Kadeka, potem pa imeli morda čas za nadaljevanje. Vmes pa bi imeli kratek premor. Torej, najprej gospod Kadek, pet minut, prosim, da zaključite, da, da, da dogovorite na vprašanje. Koka, monsieur Levy? Upam, da on dobil še kaj več kot kakšno kolo. A, a monsieur Naudis? Najprej bi dogovoril gospodu Naudis, oziroma skušamo mu odgovoriti. Torej, čeprav razumem, ste vi za pomoč za obnovo uh, eh, flot, da bi imeli torej ladje, ki, po, ki potrebujejo manj goriva. Torej, to je to, kar sem dejal že v vodoma in temu sem absolutno naklonjen. Kar zadeva ribogojstvo, seveda to je nekaj pomembnega. In to je že v uredbi vključeno tudi v osnovni uredbi. Pri sami reformi gre za odgovorno in trajnostno ribogojstvo ne smemo kopirati določenih sosedov, ki imajo ribogojstvo, ki ni nedodgovorno, ne trajnostno. Ribogojstvo v EU predstavlja le 4 odstotke svetovnega ribogojstva. V začetku mandata sem um, obravnaval poročilo na, to, na tem področju in torej, kot sem že dejal, 60 odstotkov rib, ki jih. Uh, Eh, Jema v EU je uvoženi, zato je nujno imeti odgovorno in trajnostno ribogojstvo, kajti eh, to je pomembno vprašanje. Gospod Kveslin iz Švedske, vi ste omenili potrebo, da moramo upoštevati okoljski vidik. To je očitno. Za nas je to nekaj očitnega. Okoljski vidik je pomemben, biotska raznolikost in trajnostnost ribištva. Vse to je nujno, če ni rib, ni ribičev. Torej, najprej moramo upoštevati ravno ta vidik. Se ne smemo pa pozabiti, seveda, na ekonomski in družbeni vidik. Eh, e, v EU ribištvo zapisuje 142 tisoč oseb. To je, to je vendarle veliko delovnih mest. Morda se ne sliši tako veliko, vendar je to vseeno veliko. Poleg tega to pomeni še delovna mesta v predelovalni industriji in tako naprej. Torej, ta vidik je treba uh, upoštevati, tako pri skladu kot pri osnovni uredbi. Gospod Kvesling, da uravnoteže ni uh, težko, ni enostavno doseči. In mislim, da je naša loga, da poskušamo najti ravnoteže. Govorili ste o celoviti eh, pomorski politiki, to je seveda pomemben element. Tudi naš kolega je to preomenjal, da pri skladu se pri skladu se govori ravno o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo. To ni več Evropski sklad za ribištvo, temveč Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. In ne smemo dovoliti, da gre en na škodo drugega. Tu moramo biti zelo pozorni. Alain, vprašal si me glede bilance Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Obstaja dokument, ki je zelo zanimiv. To je poročilo računskega sodišča ki izpostavlja uporabo evropskih skladov za več let in izkazalo se je, da se včasih ta denar uporablja bolje, včasih slabše. Določene stvari se dejansko dobro upravljajo, določene pa pač ne. Ko gre za poročilo računskega sodišča, mislim, da bi ga morali večkrat obravnavati, morali bi ga dobro prebrati. Obstaja več načinov, kako brati poročilo računskega sodišča. Lahko se ga bere na več načinov odvisno od predsotkov, ki jih morda imamo. Torej, eh, stvari lahko beremo na več načinov. Zato um, je na vse tudi potrebna reforma sklada, tudi kot je za financiranje. Kolega je omenjal, Evropski sklad za ribištvo je Evropski sklad za pomoštvo in ribištvo, kot sem že dejal ta sklad ni namenjen torej le ribištvu, temveč uh, upošteva več vidikov. Ta sklad je večji, kot je bil doslej in gre za pomoč ribištvu, seveda, vendar ne gre zgolj za pomoč temu, da se ribiči prekvalificirajo v nekaj drugega, razen v izjemnih primerjih. Gospod Pringl, vi ste omenjali eh, irske eh, skupnosti, ki so bile prizadete zaradi krize. V takšnih primerjih je to mogoče. Strinjam se z vašimi komentarji, gospod senator, in bom skušal uh, to predstaviti v svoje poročilo, tako kot ste vi dejali in kot se tudi meni zdi, da je prav. Gospod Nilom, ki je prišel z Finske, je dejal, da bi si želel, pa tudi sam si to želim, da bi imeli pomoč za vstop v poklic, torej za mlade ribiče. ne, ne želimo si seveda eh, presežnih zmogljivosti, vendar vseeno potrebujemo obnovitev tako ladij kot ribičev. Poprečna starost ribičev je precej visoka in danes se malo mladih odloča za ta poklic, vendar pa je to poklic, ki lahko omogoča korektno preživetje. Zato mislim, da bi morali eh, pomagati mladim ribičem, da postanejo mladi ribiči, pri tem pa seveda moramo poskrbeti za ohranitev verov. Morate se zavedati, da niso le ljudje eh, tu plenilci, tudi tjulni so plenilci, tudi kormorani so plenilci. Torej, to je treba vse upoštevati. Naš kolega Aglund, ne vem, če še z nami pozna to težavo, torej tjulni in kormorani pojejo veliko rib, to, so, to sta dve zaščiteni vrsti in upam, da bomo nekega dne našli neko rešitev in odpravili to težavo, kaj ti gre res za velike plenilce. Gospod Pringel, skušal sem že odgovoriti na del vašega vprašanja, vendar ko, ko govorim o ribiči, govorim uh, tako o ladjarjih, tako o lasnikih ladij, kot tudi o majhnih ribičih. In mislim, da ko govorimo o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, je ta namenjen ribičem v najširšem pomenu besede. Ladje moramo obnoviti, vsako leto smo priča eh, nesrečam na morju in zato je res treba modernizirati ladje, da bodo manj nevarne. To je zelo pomembno. Več elementov je seveda pozitivnih, vse, eh, kar obravnava selektivnost opreme. Tu, glede tega moramo res ustrajati, to je nekaj dobrega, to je dober predlog in mislim, da ga moramo ohraniti. Še enkrat, vaši predlogi so zelo dobri in hvala, da ste jih eh, izpostavili in vas prosim, da jih znova postavite v pisni obliki, kajti tako bom lažje delal. Hvala, sedaj pa vračam uh, besedo. Mislim, da sem se držal časa in ne bom kakokoli bom kaj drugega. Hvala, Alen. No, sedaj bomo zaključili s tem sestankom, ki se mi zdi res izjemen. Sedaj je čas za zaključek. Ne bom zavlačeval sestanke, mislim, da je zelo jasno to da moramo vključiti nacionalne parlamente, kajti na ta način se dejansko obogati razprava. Slišali smo številno vprašanje, 60 prispevkov smo slišali in eh, veliko stvari je seveda kontroverznih, eh, završki, prenosljive ribolovne koncesije, največji trenutni donos. Vse to so še odprta vprašanja, glede tega se vsi strinjamo, spoštovanje okolja, spoštovanje ribičev nekateri ste se strinjali, nekateri ste se ne strinjali, določena vprašanja so bila bolj splošna, določena bolj konkretna, govorili smo o številnih stvarih, o znanosti, o, o reformi, o tem, kako bi bile organizacije proizvajalcev bolj učinkovite, govorili smo o etiketah, o obnovitvi ladij in kaj naj zaključim. Večkrat smo slišali besedico trajnostnost. Trajnost, to je to, kar si želimo v morju. Veliko rib, vendar si želimo, da ribiči lahko še naprej lovijo. Mislim, da to lahko eh, dosežemo in odbor za ribištvo in komisija bosta še veliko delala glede tega. Eh, hvala za vse vaše prispevke, hvala za vse prihodne eh, prispevke, ki jih boste poslali. Hvala vsem, ki ste sodelovali na tem izjemnem sestanku danes. Hvala tudi sekretarijatu našega odbora, hvala eh, službi, ki je vstopila v stik z vami. Hvala odličnemu delu tolmačev in hvala za vaš trud, hvala, da ste prišli danes v Bruselj, v Evropski parlament in naj vas sedaj povabim. Nas, pojdite po stopnicah, dol en, eno nastropje in tam torej se lahko osvežite, lahko spijete kašen kozarček. Hvala lepa.